Ladies and gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen. Dobro jutro, lepo pozdravljeni na naslednji seji našega odbora. Na dnevnem redu so različne točke. Začeli bomo s točkami 11, 12, 13. Vsi imajo opraviti z Evropsko skupnost z Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in uh, prčevalec je v vseh treh primerjih gospod Brzina. Če se številni prisotni strinjajo, potem bo gospod Brzina kar začel za svojo predstavitvijo. Dear Mr. Chairman, uh, colleagues, ladies, gentlemen, I have... Gospod predsednik, gospe in gospodje, včas mi je, da lahko predstavim okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo 2012-2013. Eh, to je sestavljeno iz okvirnega programa, za... potem so tukaj še specifični ukrepi, in pa specifične smernice in pravila za podpisnice. Euratom eh, omejuje raziskovalne programe na področju jedrske energije za pet let, eh, zakonodajne obdobje se bo izteklo, se je izteklo leta 2007 in eh, ta razvojni program še vedno podpira raziskave na jedrskem področju v skladu s trenutno finančno perspektivo, torej za leto 2007 do 2013 v skladu s časovnico in v skladu s časovnico Euratoma. Za vse tiste, ki sledite političnim razvojem v nekaterih državah, ki so se odločili za postopno odpravljanje jedrske energije, naj povem, da ima to opraviti samo z, jed, z raziskavami na področju jedrske energije, ne pa z, koriščen, z koriščenjem jedrske energije kot takšne. Fukushima bi nam morala biti pobuda za to, da povečamo svoje znanje na tem področju. In zato potrebujemo več jedrskih raziskav. Eh, potrebujemo raziskave na področju fizije in pa fuzije in pa moramo se ukvarjati z vsemi povezanimi področji, torej z jedrskimi odpadki, z um, medicinskimi raziskavami, z novimi terapijami na področju zdravstva. um, vse te raziskave moramo podrobno spremljati. Uh, skupne raziskave in pa usposabljanje so bistvenega pomena za spodbujanje konkurenčnosti Evropske unije, za gospodarsko rast in za razvoj. Vse teme, ki jih bomo obravnavali v okviru te zakonodaje, so povezane z raziskavami in pa z razvojem in ne z uporabo jedrske energije kot takšne. Prepričan sem, da tisti, ki ste proti jedrske energiji, ne boste tudi proti raziskavam in pa razvoju na tem področju. Prav tako, če upoštevamo dejstvo, da je okvirni program Euratoma oziroma njegovi predlogi, da so ti povezani z cilji drugih pomembnih ukrepov Evropske unije, kako naprimer strategijo za Evropsko unijo za leto 2020 in pa za načrt SET. Veselim se sodelovanja z vsemi kolegi, z poročevalci v Senci in sem odprt kompr za kompromise, ki bodo izboljšali trenutno evropsko zakonodajo in pa naše mednarodne zaveze. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to, da ste opisali, kakšna je tema tega projekta, kakšne so naše naloge. Včasih je boljše, da se osredotočimo na naše dejanske naloge. Najprej se je besedi javila kolegica Rjera Madruel. <coughs> Najlepša hvala, gospod predsednik. E, rada bi opravičila odsotnost gospe Hercov, ki je poročevalka v senci in e, v pisni obliki mi je dala svoj prispevek, ki ga bom zdaj prebrala. E, v angliščini, ki je boljša od moje, bi gospa Hercog rekla naslednje. Uh, obstoječe uh, določbe iz Euratoma o jedrskih raziskavah uh, se bodo končale do leta 2011, kajti um, pogodba Euratom omogoča samo petletna obdobja. Potem pozdravljamo predlog komisije 7. marca o novi odločitvi sveta. Eh, za novo programsko obdobje 2011 do 2013. Gre za uh, direktne in indirektne raziskave na področju jedrske energije. Strinjamo se, da so cilji uh, pomembni in sicer na področju uh, fuzije, da se razvije uh, energija za mm, gospodarsko um, izvedljive dejavnosti, za varstvo okolja in tako naprej. Moramo razviti gospodarno ravnanje z energijo in pa stroškovno učinkovitost ter druge uporabe uh, te energije v medicini. Treba je okrepiti tudi jedrsko varnost. Eh, treba se je boriti proti nezakonitemu trgovanju. Mm, proračun eh, oziroma sredstva, ki, predlaga, ki jih predlaga komisija, eh, so zapisana tudi v večletnem finančnem okviru od leta 2007 do 2013. In sicer gre E, za projektiter, ki je postal občutno dražji. Treba se je e, dogovoriti o tem in sicer ali se odboru ITRE zdi smiselno, da s tem nadaljujemo in se dogovorimo tudi e, za druge marže oziroma druga, druge zneske. Po tem predlogu Eh, bi šlo za 2,5 eh, milijard evrov in to naj bi se razdelilo kot mm, sledi za specifične programe in sicer eh, posrednega ravnanja za fuzijo, za raziskave na področju fuzije 2,2 milijarde, za fizijo in zaščito pred radijacijo pa 1,8 milijonov. Za te specifične programe eh, na področju jedrskih dejavnosti 233 milijonov. Ena. Gre še za nekatere druge zneske, ki se prenese v naslednje obdobje in predlagamo, da se iz eh, večletnega okvira prenesejo te vsote eh, v področje 1,A in da se do 2012 znesek poveča za 650 milijonov. To je komisija sprejela aprila 2011 in po tem predlogu komisije eh, je povečanje iz eh, odstavka 1a do leta 2013 bi se to povečanje moralo zgoditi enako kot eh, pri odstavku 2 in sicer za 840 milijonov. In želimo si, da bi eh, več denarja namenili za raziskave ITER, eh, zato pa bo potrebno najti druge eh, rešitve. Ja, äh, Hvala lepa. Mislim, da je to pomembno vprašanje, kako želimo nadaljevati v prihodnosti. Vemo, da je trenutno vprašanje jedrske energije predmet eh, številnih razprav, tudi zaradi Fukushime. Tako da se moramo vprašati, kako lahko dosežemo više standarde tudi na področju izobraževanja. Um, lahko se vprašamo, ali je možno sodelovati z eh, IAEA e ali. lahko vsa pravila v Evropi postavimo tudi na najvišji varnostni nivo in kakšne pobude si tukaj predstavlja komisija. Kar se tiče fuzije, pa mislim, da je nujno, da nadaljujemo z eh, raziskovalnim programom, ko gre za nove predloge oziroma za nov del. Za nova sredstva iz proračuna bi morali to, temu posvetiti poseben naslov in se potem na novo pogajati o teh sredstvih. Kolega Toznavski. Já nechci opakovat eh, to, co již bylo řečeno mými kolegy předřečníky. Eh. Naj se navežem na to, kaj so povedali predhodni govorniki. V številnih točkah se strinjam z njimi. Strinjam se z poročevalcem Brezino. Tudi meni se zdi zelo pomembno, da se raziskave na tem področju nadaljujejo in da jih finančno še naprej podpiramo. Po mojem mnenju gre za finančna sredstva, ki se investirajo na zelo uporaben način. Na ta način se bo naše, povečalo naše vedenje, ampak eh, ne samo na jedrskem področju, ampak tudi na področju materialnega gospodarstva. Številni ljudje so presenečeni, ko ugotavljajo, kako daleč gre področje jedrske energije. Ta finančna sredstva se investira na razumen način, gre za investicijo v našo prihodnost. Um, in to bo obogatilo naše znanje, naše vedenje. To nam bo pomagalo na številnih področjih človeškega delovanja. Iz vseh teh razlogov sem potrebno da poskrbimo tudi za ustrezno izobraževanje na tem področju. Po vseh problemih, s katerimi se soočamo po Fukushimi, z to histerično reakcijo, ki je sicer razumljiva, ker je bila katastrofa velika, ampak nažalost je ta histerija sprožila tukaj tudi nekaj nespametnih odločitev. Zaradi tega bi lahko prišlo do napačnega razumevanja jedrske energije tudi na drugih področjih in ravno zato so ta sredstva tako pomembna. Naše izkušnje moramo po katastrofi v Fukushimi na novo ovrednotiti. Številne probleme je potrebno še odpraviti, bodi si na tehnični ali na organizacijski ravni. Ne gre za to, ali se bodo države odločile za odpravo jedrskih elektrarn ali ne. Tudi če se bo to zgodilo, to ne sme pomeniti, da bodo tudi jedrske raziskave popolnoma izginile iz teh držav. To, to je dvoje različnih področji. Zelo razumno se mi zdi, da smo zagotovili tudi sredstva za nadaljne raziskovalno obdobje, kajti. Te raziskave so zelo drage in spadajo v tisto področje, kjer je mednarodno sodelovanje bistvenega pomena. Samo malo držav bi bilo sposobnih samih izvajati takšne raziskave. In zato je pomembno, da poteka izmenjavanje informacij in pa izkušenj med posameznimi centri. Skupno financiranje je dobra stvar. Takšno usklajevanje lahko tudi prepreči podvojevanje dela in uh, gre pravzaprav za sledenje skupnim ciljem. Cili, ki so bili zastavljeni, so razumni in kot poročevalec v senci sem uh, pripravljen kar največ pomagati uh, pri tem poročilu, kajti zagotavljanje denarja za te programe je pomembno za prihodnost Evrope. Danes sploh še ne moremo oceniti, kakšen bo pomen teh dejavnosti v naslednjih letih. Hvala, kolega Odi. Merci, monsieur le président. <clears throat> Je voudrais feliciter notre rapporteur. Rad bi najprej čestital poročevalcu za to, kako se je lotil tega težavnega dosjeja. Imam pa kar nekaj komentarjev. Kot prvo, leta 2010 smo že imeli evaluacijo tega okvirnega programa, to je bila obveznost Evropske komisije. In to je menilo skoraj neopazno tako da mislim, da bi takrat bil pravi čas, da zastavimo nekaj vprašanj. In zato bi rad sedaj rekel komisiji, ko boste upravljali podobne evalvacije, tudi ko bo šlo za sedmi okvirni program na področju raziskav, je treba vedeti, da eh, Potrebujemo res neodvisne strokovnjake. Imeli smo sicer nekaj strokovnjakov, vendar jih nikakor ne moremo šteti za neodvisne. Uh, Potem glede predlogov Evropske komisije moram reči, da so to predlogi, ki so bili oblikovani pred tragedijo na Japonskem in potem, ko se je ta tragedija na Japonskem zgodila, bi morali pravzaprav stopiti skupaj in se ponovno pogovoriti, ker Evropski parlament se je takrat začel spraševati o nekaterih bistvenih vprašanjih, naprimer o ITER projektu. Tudi eh, poročevalec in poročevalec v senci sta rekla, da je treba ponovno oblikovati naša mnenja o raziskavah in razvoju in v dokumentu komisije se govori o izgradnji in tako naprej, ampak mislim, da je treba dobro razločevati infrastrukturo samo in njeno izgradnjo od nadaljnih raziskav. In res je treba poskrbeti, da bodo zadeve neoporečne in da bomo imeli ustrezne oblike financiranja, da bomo vedeli, kaj financiramo, da ne bo šlo kar za neke vrste razprodajo sredstev, ampak da bomo ciljno usmerili financiranje v razvoj in da bomo res razmišljali znanstveno, ne pa da bomo skar naprej odvisni samo od nekih političnih večin. Potem glede vprašanja raziskav na področju fuzije in fizije, menim, da nam ravno nesreča na japonskem podaja nove možnosti za razmislek in mislim, da bo tudi komisija odprta za to, da bi razmislili res, ali ni v našem interesu imeti nek eh, program raziskav, naprimer glede eh, razstavljanja in eh, demontiranja različnih central, ki ne bi več smele funkcionirati. Naj povem, imamo določena znanja, ki nam že pravijo, da bomo v stotih letih recimo morali demontirati te jedrske elektrarne in tukaj vendarle ne vemo dovolj in nimamo eh, enotnega pristopa. Treba je zbrati vsa ta obstoječa znanja, da bomo lahko zagotovili našim državljanom, da tiste jedrske elektrarne, ki delujejo, delujejo v skladu z vsemi zahtevami in da bodo tudi stroški njihovega prenehanja sorazmerni in da ne bodo škodili prebivalstvu, da bodo šli z roko v roki z razvojem zahtevnih standardov eh, varnosti. Pomembno je torej, da imamo tudi programe, ki bodo razmišljali vnaprej o tem, kaj se zgodi, ko bo treba te elektrane razgraditi, ko bodo prenehale z delovanjem. In to je moj predlog. In tudi glede izobraževanja je treba pogledati, kaj imamo na naših znanstvenih šolah, kakšne inženirje imamo kaže predavatelje, ker videti je, da imamo vedno manj izobraževanja eh, inženirjev oziroma strokovnjakov ravno na tem področju, to pa je še zlasti pomembno po nesreči na japonskem. Ravno na področju jedrske energije, jedrskih elektrarn, njihove razgradnje, lahko rečemo, da gre za svetovno oziroma mednarodno področje, vsi se bodo sleko prej eh, s tem soočali. Naši eh, prijatelji Nemci se že soočajo s tem, Francija stopa v drugo generacijo elektrarn in tako naprej. In sprašujem se, pravzaprav zdaj, ko sem prišel do besede, bom to izkoristil do konca, skratka ne vem, ali se ne bi morali ponovno bolje angažirati z vsemi našimi partnerji, razmišljati tudi o finančnih vidikih vnaprej in dovolite mi naj zaključim z mislijo, da sem del tistih poslancev Evropskega parlamenta, ki močno obžalujemo, da nismo bili aktivno vključeni v to. Gospod Žado. Hvala lepa, gospod predsednik, vedno z veseljem povzamem besedo po kolegu Odiju, čeprav se vedno ne strinjava in ne gledava v isto smer, nimamo vedno istih pojmov o tem, kakšna je prihodnost jedrske energije v Franciji in v svetu, pravkar ste govorili o novi generaciji jedrskih elektrarn, o 50 letih naprej in vendarle mene zanima bližnja prihodnost, kaj bomo počeli v naslednjih nekaj letih. So pa zadeve, v katerih se strinjam s predgovornikom. Prvo, razgradnja teh elektrarn. Kot prvo, treba je o tem resno razmisliti, zastaviti resna vprašanja in prav tako poskrbeti za ustrezne izobraževalne programe v tej smeri. Ker danes, ne glede na to, iz katere države izhajamo, nimamo dovolj inženirjev na področju jedrskih znanosti, še zlasti ne na področju jedrskih elektrarn in to je pravzaprav zelo eh, pereč problem, ker imamo tudi sedaj že v obstoječih jedrskih elektrarnah kar veliko osebja, ki ni bilo specifično izobraženo ravno za to področje. In tu gre vendarle za občutljive zadeve. Torej se moramo uh, angažirati na tem področju, zaposliti in najprej izobraziti inženirje in drugo strokovno usposobljeno osebje za jedrske elektrarne, s tem bomo zmanjšali tveganja, do katerih bi lahko prišlo in s tem tudi ne bomo ustvarjali novih tveganj. Glede na okoliščine, v katerih se nahajamo, moram reči, da sem presenečen, da imajo nekateri še vedno eh, predstavo, da je treba nadaljevati naprej po začrtani poti, ne da bi se sploh ozirali na Fukushimo. Pa vendarle je ravno Fukushima pokazala, da se lahko začnemo poglabljati v čisto druga razmišljanja in to zadeva tudi financiranje in kaj bomo storili po letu 2013 naprimer. In s Fukushimo so pred nami nove negotovosti, torej ali so projekti zanesljivi in kakšen bo končni strošek. Žal pa je vse odvisno od tega, kako gledamo na tiste cilje, ki si jih moramo zastaviti na področju energetike. Žal eh, imajo nekateri take zamisli, ki bodo popolnoma ločili raziskave in razvoj in znanstveno razmišljanje od naše realnosti. In če pogledamo, da bo jo do proračunska sredstva 4,2 krat višja za področja, ki niso tako tesno povezana z jedrsko energijo, da bo šlo namreč več sredstev za obnovljive vire energije in bioenergijo in da se sploh še ne ukvarjamo z vprašanji demontiranja jedrskih elektrarn, potem mislim, da bi bil čas, da se zedinimo, da se lotimo teh pomembnih zadev. Treba se je ustaviti, ne smemo več kar laufati za nosom naprej, če lahko tako rečem. Trenutek je prišel, da se ustavimo, pogledamo okrog sebe, pogledamo, kje se nahajamo in eh, pogledamo, katere projekte treba ustaviti in katere podpreti. Hvala lepa. Vielleicht darf ich die Wortmeldung zum Anlass nehmen äh, auf ein. ein äh, to, o čem ste govorili, bom sporočil tudi sekretarjata. Vi ste govorili o tem, da se moramo naučiti iz Fukushime. No, ko, gre, ko gre za politično ovrednotenje, potem a, se to seveda razlikuje od države do države. Ampak Eh, spomnili ste me na to, da nismo nikoli podrobno govorili o tem, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Morda bi lahko eno izmed naslednjih sej posvetili temu, da povabimo nekoga, ki bi lahko pojasnil, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Morda bi temu lahko posvetili pa ura ali kaj takega. To je prošnja za sekretarjat, morda to nima neposredno opraviti s to temo, ampak vsekakor je to bila dobra ideja. Sedaj pa ima besedo gospod Henen. Monsieur prezident. Merci, monsieur prezident. Oprostite, gospod predsednik, v Franciji pravimo, v vsakršnih okoliščinah je treba ohraniti zdravo pamet. Katastrofa v Fukushimi je še enkrat pokazala, da vsi industrijski procesi, kamor sodi seveda tudi proizvodnja energije, nosijo s seboj nekaj tveganja in jedrska energija ga pač nosi več. Žalostno pa je, da nimamo niti desetine zadostnih informacij, da bi lahko upravili kakršnokoli objektivno analizo. Namreč, če gre za to, da imamo nekega zasebnega izkoriščevalca te energije, ki se trudi eh, vedno bolj eh, zniževati stroške obratovanja za doseganje čim višjih cen na trgu in čim večjega dobička, potem to nikakor ni v interesu niti zaposlenih tam, niti državljanov, uporabnikov, nikogar skratka. Treba je zagotoviti varnost ne le zaposlenih in njihovih delovnih mest, temveč je treba zagotoviti predvsem pravico demokratične javnosti za dostopanje do določenih informacij o delovanju jedrskih elektrarn če ne, bomo še vedno v taki situaciji, kot smo danes. Razmišljamo in se dogovarjamo o nekih novih gradnjah, o tem, ali bomo investirali v to ali ono vrsto energije, ne da bi sploh vedeli, zakaj gre. Zato je pomembno izobraževati vst tehnični kader, ne samo inženirje, v celotnoj, eh, v celovito povezanem sistemu, da bomo imeli odgovorni način odločanja, da bomo imeli dovolj informacij. In tu se navezuje takoj še nekaj mojih pripomb. Obstaja tudi vzdrževanje vzdrževanja jedrskih elektran. In tu gre potem za ljudi, ki jih najemajo kot podpogodbenike. Podpogodbeniki imajo spet svoje podpogodbenike in to so tisti, ki so vedno manj izobraženi v tem konkretnem področju, ki se trudijo samo čim hitreje opraviti delo za določen denar, ki so ga prejeli in to nikakor ni v nikogaršnjem interesu. In mislim, da tudi evropski državljani nikakor ne želijo prihraniti 20 centov na uro takega zaposlenega za to, da pride do neizmernih tveganj. In tudi, če bomo govorili o obnovljivih virih energije in o kakršni koli energije, je vedno res, da ne smemo vrčevati tam, kjer to nikakor ni koristno. No, tudi, poglejte, kaj se je zgodilo v Nemčiji. Nemčija je proti jedrskim elektrarnam, potem Italija vemo, da je tudi proti, a vsi se bodo potem obesili na Francijo, ko jim bo zmanjkalo energije. In zato predlagam tistim, ki imajo jedrske elektrane, predvsem Franciji, da podvojimo cene energije, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tu je zakon trga. Obstaja popraševanje, ni dovolj ponudbe. No, mislim, da moramo o tem resno in mirno razmisliti. Naše prebivalstvo, naši ljudje imajo pravico do varnosti, imajo pravico, da so zaščiteni pred nepremišljenimi odločitvami posameznikov in moramo vsi skupaj graditi neko družbo, ki ima prihodnost in v tem okviru razmišljanja moramo res. Soriti rekli, da bo splošna raven obveščenosti in izobraženosti viša, ker čas je, da se nehamo pretvarjati. Poglejmo, imamo denar, da bomo eh, financirali plinovode, ki bodo služili določenim ekonomskim interesom, ne, Nimamo pa denarja, da bomo izobrazili tiste, ki bodo delali v jedrskih elektrarnah, kar vpliva na nas vse. Budimo vendar pametni in razumni. Obstajajo politiki na visokih ravneh, ki še zdaleč niso neumni in ki morajo vedeti, kaj se dogaja, vendar ne glede na to, kakšni so vsi drugi interesi in kakšno je lobiranje, prvo, kar moramo imeti v mislih, je varnost državljanov. Hvala, gospod Tenen. Samo še majhno dopolnilo. Kolega Henen, kolega Presina je ugovarjal, ko ste govorili o tem, da bi naj Nemci in pa Italijani potem kupovali energijo v Franciji. Opozoril na to, da imajo tudi ponudbo iz Češke. Samo zato, da boste imeli vse informacije. Naslednje na vrsti kolega Remek.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 Nemčije, da bo počasi odpravila jedrske elektrarne in da bi se cene naj zvišale, da približno 20 odstotkov zaradi tega. Ampak to ni moja glavna tema. Najpomembneje je že bilo povedano. Sam se veselim sodelovanja kot eh, poročevalec v Senci z gospodom Brezino. On je zelo eh, visoko kvalificiran na tem področju in prav gotovo bo zagotovil dobro kakovost pogajan. Samo nek vidik bi se želel povdariti. Govorimo o izobraževanju, o raziskavah na zelo občutljivem področju. E, torej, tudi ko gre za poklicno usposabljanje in izobraževanje in tukaj se spomnim na primerjavo iz preteklosti. Kolegi, spomnite se na to, da je nekoč na nekem letalu nehal delovati motor, potem se je ekipa trudila, da bi letalo vseeno lahko pristalo. E, oba dva daljši motori. Potem se pa sprašujejo, zakaj tretji motor ni deloval. No, ampak ker se je to zgodilo med letom, potem uh, tega ni možno raziskati, tudi potniki se ne morejo upreti in uh, pravzaprav to ne bi nikomor pomagalo. Torej, po Fukushimi smo takšni kot ti potniki v, v letalu za takšno tehnično okvaro, to sem želel povedati. Torej, v preteklosti smo tudi zaradi uh, ekoloških pomislekov unesli številne strahove na tem področju in smo začeli iskati alternative. Ravno zaradi tega, kar se je sedaj zgodilo. Kolega Henan ima prav, vedno obstajajo tehnična tveganja in zato je potrebno poslati pozitiven signal, da je izobraževanje zelo pomembno, da potrebujemo inženirje na tem področju in ti bodo vedno našli delo. Politiki in pa državljani so pravzaprav v rokah teh strokovnjakov teh visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki lahko se soočajo tudi s tehničnimi problemi in lahko podajo predloge za rešitev teh problemov, kot pri letalu, o katerem sem prej govoril. Če omenim točko, ki ste jo tudi sami omenili pred kratkim in sicer uh, glede tega, da bi povabili strokovnjaka o tem, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Uh, naj glede tega nekaj povem. Prejšnji teden sem v razpravi citiral nekaj iz osnutka poročila uh, iz Združenega kraljestva, uh, poročila, ki ga je pripravil inšpektorat za jedrsko varnost v Združenem kraljestvu. In kolegi vedo, da je ta strokovnjak iz Združenega kraljestva tudi pri e IAEA in morda bi lahko povabili njega, če si želimo bolj podrobno slišati, kaj se je zgodilo v Fukushimi. Morda bi on lahko prišel v odbor in nam na kratko predstavil uh, svoje ugotovitve. Druga stvar. Nekaj o tem, kar je povedal gospod Henen. Uh, In sicer, ko gre za varnost in za nadzorovanje varnosti jedrske energije, jedrska energija naj bi bila najbolj nevarna, vendar pa statistika kaže, da je bilo v drugih, na področjih eh, druge energije, naprimer pri uh, izkopavanju premoga, uh, izgubljenih več življenj in da je bilo povzročene več škode kot pri jedrski energiji. Uh, seveda govorimo o civilni uh, uh, jedrski energiji. Ljudje imajo vsekakor močne reakcije, ko gre za jedrsko energijo. Vendar pa varnost ni podatki o varnosti niso tako slabi. Zdaj pa glede Nemčije, ko bo ta ukinila m, mm, določene jedrske elektrarne. To naj bi se zgodilo v desetih letih in upamo, da bo v tem času eh, v Združenem kraljestvu začelo delovati nekaj novih reaktorjev. In morda bo potem energija prehajala prek kanala. Mm, upam, da bo tako, kajti sicer bo prišlo do prekinitev eh, dobave oziroma oskrbe z električno energijo v Srednji Evropi. Ja, to je bila že tretja pobuda oziroma ponudba. Eh, sedaj pa kolega Rübih. Hvala, gospod predsednik. Želel sem samo povedati o tem, da obstaja možnost za informacijo o Fukushimi. V odboru STOA smo prejšnji teden v Štrasburu gostili strokovnjake iz skupnega raziskovalnega centra, ki so že podali podrobno analizo tega, kaj se je zgodilo v Fukushimi, kakšne so posledice te katastrofe in eh, predlagam, da povabimo strokovnjake iz skupnega raziskovalnega centra. Prav tako smo imeli predstavnika japonskega veleposlaništva, ki je eh, tudi govoril o posledicah teh, eh, te katastrofe. Um, predlagal sem, da se dokumenti poslajo predsednikom, eh, predsedniku odbora in pa mm, morda bi bilo možno, da tudi naš odbor dobi kopijo tega dokumenta. Ja, hvala lepa za predlog. To bomo še razmislili, koga želimo povabiti uskupení, ale Gospod Kozlovský. patřím těm, kteří velmi podporují tento návrh uspořádat takovýto takovouto. Hvala lepa. Tudi sam uh, sem za to, da organiziramo takšno predstavitev. Strinjamo se vsemi tistimi, ki so rekli, da je potrebno povabiti ljudi, ki so bili priče na licu mesta, eh, kajti posredovane informacije so pogosto predmet uh, erozije. Uh, in uh, tam se odražajo tudi še preostale reakcije. Naj dodam še to, sekretarjat bi lahko razmislil tudi o naslednjem. Ekipa oziroma Evropa je poslala tudi uh, reševalno ekipo. Ekipa je bila delno sestavljena iz uh, posebno usposobljenih ljudi za takšne katastrofe, prav tako pa smo poslali tudi strokovnjake za jedrsko področje. ti strokovnjaki so bili blizu uh, Fukushime in uh, ta ekipa, ki jo je poslala Evropa, ti ljudje bi lahko zelo natančno opisali, kaj se je dogajalo. Tam so bili tri ali pa štiri tedne po katastrofi in uh, morda bi lahko razmislili o tem, da bi povabili ravno takšne strokovnjake na našo predstavitev. Sam se zauzemam za idejo, da bi organizirali mini predstavitev kolegica Nibler. Hvala lepa, gospod predsednik. Pravzaprav nisem želela govoriti o tem eh, dosjeju, ampak sem se želela zahvaliti kolegom iz drugih držav članic, ki so ponudili, da nas bodo oskrbovali z energijo, če bo Nemčije energije zma, eh, zmanjkalo. Kot Nemka lahko rečem eh, samo, da naj počakamo, kaj se bo zgodilo. Ne želimo, da bi se elektrarne takoj eh, izklopilo, tako kot so to želeli zeleni, ampak želimo postopne scenarije, torej do leta 2020. In ko to poslušam, se mi zdi, da smo se leta in leta trudili za to, da bi realizirali energetski notranji trg in sedaj, ko bo lahko končno eh, vzpostavljen uh, ta notranji trg na področju energije, potem je seveda konkurenca dobrodošla in eh, zato tistim kolegom, ki slikajo takšne katastrofalne scenarije, predlagam naj si preberejo nemški program za strategijo za energetiko in tisti, ki jim ga zanima, tak dokument mu ga z veseljem pošljem. Kolega odije naslednji. Hvala lepa samo na kratko, da podprem eh, eh polopredlog, da. Eh, povabimo strokovnjake eh, iz centra za raziskave, ki imajo kaj povedati in da prisluhnemo njihovemu strokovnemu mnenju. Gospod Čato. Euh, euh. Morda informacija, ki bi jo delil z vami. No, očitno Nemci niso čisto nori. Uh, slišal sem tudi, da so uh, tudi Nemci večkrat eh, govorili o množicah kot o drhali, ampak množice niso vedno drhali, to so vendar državljani, ki imajo pravico vedeti, kaj počne država, kaj počnejo vlade in eh, včasih je treba pogledati statistične podatke, eh, kakšno je dejansko stanje po zaprtju sedmih reaktorjev vsega, V Nemčiji kašle so izmenjave, pretok električne energije med Nemčijo in Francijo in potem se bo videlo, eh, kaj je dejstvo. Dejansko eh, ni eh, čisto za lase privlečeno, kadar trdijo, da sedaj francoska elektroenergetika napaja nemško industrijo. In potem je seveda treba pogledati tudi konkretne podatke o Fukushimi, eh, upam, da bomo veliko izvedeli tudi iz poročila, ki ga pričakujemo na to temo. In eh, seveda sem tudi vesel, da dobimo sem na obisk predstavnike skupnega raziskovalnega centra, da bomo lahko sami razmislili, kaj je res in kaj ni res. Hvala. Hvala, kolega Žadu da ste še enkrat eh, potrdili, da Nemci niso nori. To se mi zdi pomembna ugotovitev. S tem se strinjam. Vseeno bom pa kot eh, predsednik eh, si dovolil, da rečem, da ni nujno, da Nemci vedno pravilno odločajo, kakor to ni nujno za preostale. Tako da lahko počakamo, kaj se bo zgodilo in počakamo, kaj se bo zgodilo z notranjim trgom. Zanima me, če je tu kakšen predstavnik sveta. Pravzaprav smo govorili o temi pogodb in nove oblike in tako naprej. In uh, vem, da je v svetu delovala delovna skupina, ki je skušala najti kompromis. Mislim, da je prisoten tudi kolega Štromajer iz komisije. Morda bi lahko podali uh, oziroma povedali nekaj o tem, kakšno je stanje v svetu ali podali kakšne druge informacije. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, äh, Hvala. Äh, svet v določenem trenutku ni mogel doseči dogovora med 25 plus dvema državama. Äh, torej nismo se mogli dogovoriti o celotnem programu, predvsem o delu, ki zadeva fuzijo. Da bi torej dosegli sporazum, je predsednik skupine na visoki ravni oziroma eh, so eh, bivša in sedanja predsedstva skušala doseči nek eh, dogovor in včeraj smo to dosegli. Upam, da vam bo predsedstvo poslalo kompromisno besedilo. Mm. Sporazum smo dosegli tako, da smo se osredotočili na okvirni program, da smo ta program usmerili bolj proti temi varnosti, kot pa samih uh, eh, goril in energije. Svet bo predstavil ta sporazum v delovni skupini v ponedeljek in ga bo predstavil kot nek kompromis predsedstva. Predsedstvo tudi upa, da bo 22. junija uh, ta kompromis lahko šel v Koreper in da se bo torej proces nadaljeval. Čisto na kratko. Eh, naj povem torej, da smo dosegli kompromis, da smo eh, nekako zaključili to pot in svet bo k malu eh, sposoben se odločiti in tako bo potem tudi parlament lahko sprejel svojo odločitev. Hvala gospod uh, Žado in potem gospod Brezina. Ja, da li nam lahko komisija potrdi, da to pomeni tudi sporazum o finančnih vidikih in drugo vprašanje, ali je bila upoštevana tudi katastrofa v Fukushimi. Hvala vnaprej. Še gospod Udi ima eno vprašanje. Da, če sem dobro razumel, so se zadeve pri svetu pospešile. Ali imamo njihovo zagotovilo, da bo tudi svet upošteval mnenje Evropskega parlamenta in to upošteval tudi pri urniku in upošteval koledar parlamenta, ker če tega ne bodo storili, potem to po mojem ni zelo pomemben korak naprej. Hvala, gospod Štromajer. Torej, prvo vprašanje. Seveda eh, je bila celotna razprava eh, posledica tudi dogodkov v Fukushimi. Eh, in komisija je predstavila ta tragični dogodek in potem nismo se pa pogovarjali o proračunu. ne moram govoriti tu v imenu sveta, ampak eh, komisija bi vsekakor eh, cenila, če bi mm, parlament kmalo pripravil svoje mnenje in bi ga svet moral upoštevati. Hvala. Hvala za namik, zdaj pa gospod Brezina. Všem eh, debatujícím veľmi poděkovat. Eh, z vystoupení, eh, které četla. Eh, najlepša hvala. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Še posebej bi se zahvalil gospe Madurel in gospe Hercog. Iz tega, kar sta povedali, je jasno videti, da ko gre za finančne vidike, da se pa oni dve veliko bolj spoznata na to kot jaz. Sta tudi v odboru za proračun. Finančni vidik bi sam raj prepustil odboru za proračun in se osredotočil tukaj na vsebino. Strinjam se z gospodom Rubigom. Potrebujemo še več usposabljanja in izobraževanja na področju eh, jedrske energije. To je ključnega pomena. Dobro bi bilo, če bi imeli eh, neko sejo odbora ITRE in si ogledali, kaj se je pravzaprav zgodilo v Fukushimi. Dobro bi bilo tudi, če bi um, če bi povabili strokovnjake iz uh, skupnega raziskovalnega centra. Ta zelo dobro deluje, imajo natančne številke uh, tudi o sevanju in drugih nevarnostih. In presenetljivo je bilo, da se je plenarno zasedanje, da smo se na plenarnem zasedanju ukvarjali uh, Eh, s tem ne, da bi poznali vsa dejstva in številke. Um, gospod Janovski in drugi so omenjali potrebo, eh, da se nadaljuje z raziskavami na tem področju. Eh, sam tudi mislim, da so vlaganja v to dobra in koristna. Če si pogledamo v Fukushimo, pa moramo povedati še nekaj. okvirni program je zelo fleksibilen. Teme, kot so jedrski odpadki, bi tudi lahko obravnavali, lahko bi raziskali tudi ta področja. Potem imamo še nemško postopno ukinjanje jedrskih elektrarn, to je tudi nekaj, kar je povezano z raziskavami in razvojem. Potem je bilo rečeno še nekaj o tem, da bi Francija lahko mm, zagotavljala energijo za Nemčijo, elektriko za Nemčijo, ampak to sproža potem eh, druga vprašanja, eh, problem povezave na jugu Nemčije veliko proizvajalcev vetrne energije, na Bavarskem je to. In lahko si predstavljate, kam gre odvečna energija. Ta gre čez mejo v Načeško. To pa je vodilo v. Uh, prekinitve z energijo, kajti eh, v tem omrežju prihaja tudi do napak. Povezava med severom in jugom v Nemčiji bi tudi morala biti izboljšana. In pozivam Nemce, da poskrbijo za to. Gospod Žado je potem povdaril potrebo, da se nadaljuje z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem vendar pa tega ne moremo uh, narediti brez m, mm, primernih raziskav. In še nekaj uh, je bilo rečeno, česar pa nisem prav dobro razumel. Imamo medicinske aplikacije, ki prihajajo iz jedrskih raziskav in brez pravih in potrebnih raziskav ne vem, kako bi lahko razvijali nove terapije. Gospod Enan je um, tudi omenjal uh, določene stvari. Rekel je, da moramo zagotoviti varnost svojih državljanov. Imamo pa nacionalne regulatorje, ki morajo to varnost zagotavljati morajo tudi zmanjševati tveganja. Še metafora uh, gospoda Rimeka o letalu, mislim, da je bilo to kar, kar primerno. E, najprej treba pristati in potem poskrbeti za probleme. To bi morali narediti tudi v Fukushimi. Gospod Čičester e, je omenil, da bi tudi druge strokovnjake lahko e, povabili. Sam je predlagal enega. lahko bi Nemčiji zagotavljali energijo tudi iz vzhodne Evrope ali pa iz Združnega kraljestva. Eh, vse to je bilo omenjeno. Hvala vam za vaše prispevke. In vesel sem, da je svet eh, našel nek skupni jezik skupaj s poročevalci v senci, pa upam, da bomo eh, dosegli soglasje in sicer v korist Evropske unije. Als Ergebnis. Hvala lepa, kolega Brezina. Um, naj, eh, oprostite, najprej še Angelika Nibler. Oprostite, predsednik, da vas prekinjam, ampak eh, veliko je bilo govora o odpravi jedrskih elektrarn v Nemčiji in številni ste govorili o bremenitvah, eh, ki, bi nastalo, ki bi lahko nastale zaradi tega na omrežju. Vi sami ste, mislim, da zaprosili komisarja Oettingerja naj izdela študijo oziroma naroči študijo o vplivih na obremenitve omrežja. To sem želela še enkrat podpreti in zanima me, ali bi lahko v imenu odbora naročili to študijo. Posvetovala sem se z kolegom Rjubihom, tudi preko stoje imamo to možnost. Ehm, v glavnem mislim, da bi resnično tukaj potrebovali nekakšno znanstveno zadje in eh, dobro bi bilo, če bi se vi zauzeli za to. Um, dobro, torej bom sedaj strnil to, kar je bilo povedano. Najprej nekaj o eh, tej eh, temi. Prosim, da se katerat preveri časovnico, pač glede oziroma v luči dogajanj v svetu. Potem uh, Drugič, prosim svet, da naj eh, nam posreduje rezultate sestanka delovne skupine včeraj, kajti kar se da hitro moramo sedaj sprejeti odločitev in morda še spremeniti naše, našo časovnico, kajti odi, gospod Odi ima prav. Nima smisla, da tukaj razpravljamo o tem, če bo potem svet odločil popolnoma drugače. Potem drugič, ko gre za Fukushimo, mislim, da bi potrebovali neko razpravo o tem, raziskovalni center bi lahko bil vir za strokovnjake, ki bi jih povabili in bi nam potem poročali o, te, o tem dogodku. In pa potem zahvaljujem se tudi kolegu Brezini in pa kolegici Nibler. Pisal sem pismo Oettingerju in smo In mislim, da bi resnično morali zaprositi komisijo, da naj predstavi rezultate, ki jih že ima oziroma ki jih skuša pridobiti in da pove nekaj o tem, kakšne so lahko posledice oziroma kakšen je lahko vpliv te katastrofe. Mislim, da bi bilo dobro, če bi, če bi izvedli študijo na to temo, torej eh, ko gre za Nemčijo, oziroma ne samo ko gre za Nemčijo, ampak gre za odločitev neke države, ki lahko močno vpliva na energetsko mreže tudi drugih držav. Eh, vse pravimo, da politika postaja vedno bolj eh, evropska in na to se moramo pač pripraviti. Tudi pri stresnih testih se je pokazalo, kako težko je bilo priti do rezultatov. Ni nam uspelo sprejeti resolucije o varnosti jedrske energije in to je pravzaprav škoda. Kaj takega se ne sme ponoviti? Mislim, da bi morali ta trenutek eh, izkoristiti za to, da iz tega dogodka potegnemo tudi določene lekcije. Hvala lepa, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Naslednja točka je sicer glasovanje. To se ne bo sedaj zgodilo oziroma tega ne bom sedaj. O tem ne bomo glasovali, bomo pa razpravljali o trenutnem stanju trialoga v zvezi s programom Galileo. Um, torej zdi se, da je stanje dobro, ampak najprej bo o tem nekaj povedal gospod poročevalec Norbert Glante. Gospod predsednik, prav imate, zadnji trialog je potekal 31. maja tukaj v parlamentu. Eh, šlo je za tretje srečanje, eh, prisotni so bili svet komisija in pa parlament. Eh, pred tem tretjim trialogom smo dosegli kar nekaj soglasa med Evropskim svetom in parlamentom. Um, v zvezi z zaščito podatkov smo unesli omembo obstoječih določil na področju varstva podatkov. Uh, tudi ko gre za javno reguliran signal, bi ta naj bil spostavljen do leta 2016, potem mednarodni sporazumi so prav tako bili vključeni, torej ko gre za vprašanje finančnih prispevkov in pa spoštovanja človekovih pravic. Veliko smo razpravili tudi o vprašanju financiranja. Sistem Galilejo, mora biti, signal Galileja mora biti primerljiv tudi z signalom GPS. Potem uh, potrebno je razmisliti tudi o soodeležbi pri stroških strani tretjih držav ali pa drugih soodeležencev. Potem tudi točka šest je bila zanimiva. Če bi naprimer uh, oblasti PRS ne bi bile sposobne zajamčiti varnosti tega sistema. V teh primerih smo predlagali, da lahko komisija eh, uvede tudi določene sankcije, če bi prišlo do takšnih primerov, ampak svet se s tem ni strinjal. Zaščita tajnih informacij, tudi to je bilo pomembno. Svet je sprejel našo zahtevo za varovanje teh podatkov in za uh, možen postopek pri kršitvah. In to je torej stanje pogajanj. Svet parlament komisija je, torej po zadnjem trialogu smo dosegli kar nekaj strinjanja. Uh, uspeli smo se. Uspeli smo doseči dogovor o, tudi o zadnjih še nerešenih točkah. Mm vedno znova se vrnemo tudi na temo delegiranih aktov. Imeli smo občutek, da, nekateri, da nekatere države še niso razumele, kakšne pravice je uvedla Lizbonska pogodba. Veliko smo se kregali o členu 8. Svet je oslabil eh, ta izvorni predlog komisije, zato da bi oslabil tudi možnost eh, delegiranih aktov in to bi prizadelo parlament. Eh, slabša pozicija komisije pomeni tudi slabšo udeležbo parlamenta. Komisija je predlagala podroben, podrobno prilogo, ki bi jo lahko spremenili z delegiranimi akti. Svet je zmanjšal to prilogo in na koncu smo našli ta kompromis, da lahko parlament sprejme ta skrajšani seznam da pa je možna sprememba seznama s pomočjo delegiranih aktov. Svet je želel eh, tudi, da komisija podla, poda neko razlago, o tem smo dolgo razpravljali in včeraj smo dosegli dogovor, gre za vprašanje, v kolikšni meri lahko komisija vpliva na države članice pri varnostnih vprašanjih. Mi smo našli kompromis, ki ga je komisija težko sprejela prejela in zato se komisiji tudi zahvaljujem, da je tukaj bila pripravljena na kompromis. Um, v glavnem, po zadnjem, po zadnjem zasedanju Gore Perja obstaja dogovor med vsemi tremi institucijami. Mislim, da lahko vse skupaj zaključimo v prvi obravnavi, ampak zaradi uh, zamude, zaradi še včerajšnje Eh, odločitve bomo lahko glasovali verjetno samo 30, šele 36. in verjetno bomo lahko vsem skupaj na plenarnem zasedanju glasovali šele septembra. Ampak mačarskemu predsedstvu je uspelo v času svojega predsedovanja doseči kompromis v koreperju in zato se zahvaljujem tudi mačarskemu predsedstvu, prav gotovo vse skupaj ni bilo enostavno. Eh, številne države članice so se tukaj krčevito branile, ne bom govoril o imenih, ampak na koncu nam je vse skupaj uspelo. Naj povem tudi zato, da ne želimo na vsak način najti dogovora v prvi obravnavi. Uh, če bo to možno, bi bilo to seveda dobrodošlo, ampak uh, ne pa uh, na vsak način. Hvala lepa gospodu Oglanteju in pa drugim kolegom tudi za dobro sodelovanje komisiji. Predstavniki komisije so z nami. Šlo je za dobro sodelovanje in uh, rezultat je viden. Škoda je, da danes ne moremo glasovati, ampak pravzaprav gre samo še za določene postopke. 30. junija bomo glasovali in potem mislim, da smo prišli do dobrega rezultata. Mačarsko predsedstvo je bistveno prispevalo k temu, zato sem skupaj eh, Merci Boku. Sedaj pa naslednja tema. Gre za študijo o temi energetska strategija Evropske unije v Južnem sredozemlju. In eh, sedaj lahko povabim eh, pristojne tukaj za govorniški pult. Minuto ali dve nam bo to vzelo, na to bomo pa začeli. Okay. If you're ready, then we can start. No, prav. Pa, začnimo. Eh, Gospe in gospodje, govorili bomo o vprašanju energetske strategije Evropske unije v južnem sredozemlju. V zvezi s tem eh, je bila pripravljena študija. Junija 2010 smo se o tem smo naročili to študijo in maja 2011 smo dobili rezultate. Študijo bodo predstavila dva strokovnjaka, gospod Bernard Dumel, upam, da sem to pravilno izgovoril, in pa gospod Henri Busson, upam, da sem pravilno izgovoril. Euh, in sedaj smo vsi zelo zainteresirani za to, kar nam boste povedali. Izvolite, prosim. Yes, thank you. Uh, bonjour, euh, mesdames et messieurs. Je, vais, je suis euh, Bernard Duhamel. Dobar dan. Ime mi je Bernard Duhamel in če dovolite, bom raje govoril kar francosko. In s kolegom Orijem Bosonom sem pripravila skupaj to prezentacijo. Upam, da boste na koncu postavili kakšno vprašanje, če vam to ne bo jasno. Če pogledamo stanje v sredozemlju, vidimo geopolitično situacijo, vidimo, kje se nahaja sredozemlje, kot vidite, je na meji med dvema celinama, dokaj veliko moče pravzaprav. No, tukaj eh, najbrž to poznate prav tako dobro kot mi dva, katero območje pokriva sredozemlje. Tu smo pa vendarle navedli ta prikaz, zato da bomo videli, za katere vse države gre in s katerimi želimo sodelovati. Tu vidite so vključene države iz Evropske unije, predvsem tukaj na severu, potem pa tudi jugovzhodnega sredozemlja. Na kratko je osem držav Evropske unije, no, nismo dodali še Portugalsko, čeprav je pravzaprav na zunanji strani in potem jih je osem vse skupaj. Potem gremo Portugalska, Španija, Francija, Italija, Slovenija in Grčija so tukaj med državami članicami, potem še dol proti jugu Cipr in Malta. To sta državi, ki sicer nista vključeni v plinovodna omrežja. Jasno gre tukaj še za projekte, ki so v teku in za angažiranje potrebnih finančnih sredstev. E, to velja tako za Malto kot za Cipr, gre za izgradno pomembnih terminalov, Eh, ki so izhodišče za proizvodno električne energije in potem vidite, kako se nizajo naprej te države od Maroka do Turčije, države mm, Magreba, potem Libija, ki ne sodi nikamor, ne na vzhod, ne na zahod po svojih opredelitvah, potem imamo Egipt, Libi, Libanon, Sirijo, eh, potem je tu seveda še Jordanija, ki sicer ni sicer eh, neposredno vedno vključena v sredozemlje, vendar v tem primeru sodeluje v projektih, kot so New Arab Maghreb eh, Gasmaster Plan. No in seveda potem smo sem dodali še Turčjo in Izrael iz očitnih razlogov. Ta zemljevid je je za marsikoga najbrž novost. Tu vidimo, kakšne so globine morja v sredozemlju. Zakaj? Zato, ker je to pomembno, še zlasti pri izgradni plinovodu, pa tudi za druge projekte, ki imajo opraviti s prenosom energentov, ker je pomembno tudi, kakšni so tokovi v sredozemskem morju. Kot vidite, ima tukaj Sredozemsko morje zelo velike globine, še posebej tukaj, kjer vidite najtemnejše dele, tukaj za globine več kot 3000 metrov. E, največja globina je več kot 5000 metrov. To je seveda pomembna naravna ovira, ki je ne gre zanemarjati. potem, eh, če naj zaključim ta del predstavitve, lahko pogledamo primerjavo, kaj lahko storimo na severu in na jugu sredozemlja. Naprimer, na demografskem področju sedaj lahko pogledamo, da imamo primerljive številke po 200 milijonov prebivalcev na obeh koncih na južnem delu pa gre za veliko večjo rodnost, kar skoraj štirikrat hitreje narašča pri njih prebivalstvo. Glede samih eh, razlik pri porabi energije, pa je poraba električne energije na glavo prebivalca na severu približno štirikrat višja kot na jugu. Tu vidite globalne podatke, primerjavo med severom in jugom, le ena država z juga se lahko primerja eh, s severnim in to je Izrael, pri drugih pa velja, naprimer v Maroku, če pogledate porabo električne energije, ki je zelo šipka, tam nekje 600 kWh na prebivalca. na nekaj podatkov. No, denar je tukaj večji strokovnjak od mene, kadar gre za elektriko in eh, obnovljive vire energije in tako naprej. Glede plina pa lahko rečemo, da je poraba in tu imamo podatke od leta 2009, kot vidite, ker eh, ko smo pripravili to predstavitev, podatki za leto 2010 še niso bili znani. No, ampak če pogledamo, je pri nas plin pomenil približno polovico uvožene energije. Zakaj? Zaradi tega, ker v Evropski uniji lahko rečemo, da so rezerve in eh, proizvodnja pač usmerjeni tako, da je večina tega na severu Evropske unije in da je v vozu izpostavljena predvsem južna polovica Evropske unije. Eh, najpomembnejša uvoznica plina je Italija. Na jugu Evropske unije pa vidimo, da je da se pravzaprav poraba plina ne razlikuje veliko od severnega dela Evropske unije, naprimer, eh, da se za sever štejemo seveda nizozemsko, Združeno kraljestvo, Nemčijo, nizozemska je največja izvoznica energije na tem področju. No, če torej pogledamo razliko in odvisnost, energetsko odvisnost Eh, Evropske unije. Vidimo, da so razlike med severom in jugom bistvene. Tu vidite podatke. Proizvodnja plina se zmanjšuje in eh, v Španiji in Franciji in Italiji je situacija nekoliko drugačna. Kot rečeno, so razlike med jugom in severom Evropske unije bistvene. Po načrtu naše najne predstavitve gremo naprej na kratek opomnik tekočih politik Evropske unije na področju elektrike, plina in na koncu se namerava ozreti še na nekaj priporočil, ki so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 Namen ene od eh, zadnjih direktiv, to je ENCO E in G, to je Evropska mreža. In eh, gre skratka za mrežo, ki je zastavljena tako, da se bo lahko izvajal načrt infrastrukture, desetletni načrt razvoja, Eh, to je predvideno tako za plin kot za električno energijo in eh, to so tudi zadeve, ki bi se redno spremljale in se bi načrt prilagajal vsako leto glede na dejansko stanje zadev. Zadnja revizija načrta je bila ravno v letu 2010. Prednostne naloge Potem je tu še strategija, ki je bila objavljena 10. novembra lani in ima pet prednostnih nalog. Gre za krepitev eh, evropskega trga na podlagi tega, da si Evropska unija prizadeva za združevanje evropskega trga, energetskega trga, seveda torej za boljšo povezavo med severom in jugom potem tudi združevanje regionalnih trgov in eh, tudi za vedno bolj pospešeno združevanje energetskih trgov Evrope. in eh, sosedi držav in Severa Afrike. No, Potem tukaj vidite še en prikaz predvidenih energetskih koridorjev, gre seveda za prenos energije znotraj Evrope in tudi z obrobnimi regijami, s sosedskimi državami. Eh, s tem hočemo doseči vsega, boljše dostopanje držav do energetskih virov sosednjih držav in boljši pretok energentov eh, ne samo v Evropski uniji, temveč tudi boljšo izmenjavo z jugom sredozemlja. Tu imamo južni koridor, kot vidite, ki bo omogočil boljše dostopanje energetskih virov do bližnjevzhodnih virov, pa tudi njim bo omogočeno, da bodo imeli boljšo povezavo z Evropsko unijo. Le corridor euh, à l'ouest pour les échanges d'électricité. Tu, potem, vidite še predvideno izmenjavo električne energije. Jasno pa ne smemo pozabiti na zelo pomembne obnovljive vire. Naš cilj je imeti 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov do leta 2020. Glede razmeri med eh, severom in jugom pa je treba povdariti deveti člen, ki je še vedno predmet razprave in govori o skupnih projektih med državami, članicami in tretjimi državami, kar bi omogočilo zagotavljanje pomembnega dela energije iz obnovljivih virov. Rezultat tega naj bi bil, da bi se evropske cilje lažje dosegalo eh, pravzaprav na jugu v povezavi z državami, kot so naprimer Maroko, Sirija, naprimer, tudi v povezavi z Egiptom. No, glede električne energije, možni koridori za izvoz so prikazani tukaj in so v bistvu bolj globalnega značaja. Tu gre delno za države Magreba, Alžirija, Maroko, Tunizija. In po drugi strani je tu še za povezave eh, s Španijo, ki so že obstoječe in tiste, ki se šele načrtujejo z Italijo. Eh, potem je tu pomembna prihodna povezava Tunizije in Italije. Razmišlja se tudi o možnih novih prihodnih povezavah, še zlasti, kadar govorimo o boljši povezavi med eh, vzhodnim sredozemljem in balkanskimi državami. Umestne povezave med sredozemskimi državami oblikujejo tako imenovani medring, torej mediteranski oziroma sredozemski prstan, kar pomeni ta kratica. Tu imamo sicer podatke iz leta 2008, In če primerjamo te izmenjave na jugu, lahko vidite, da gre za dokajšno razdrobljenost teh povezav, da gre za neke vrste tri pole. Magrebski, ki ga preseka povezava Tunizija-Libija, potem je tu še pol, ki se zbira okrog Egipta in potem še turški pol, lahko rečemo. Ta se že bolje integrira v evropske povezave in eh, tukaj vidimo povezave med egiptovskim polom in Sirijo, čeprav ta povezava še ni v celoti sinhronizirana. Glede magrebskega pola, vidite tukaj podane konkretne povezave med temi tremi državami in Španijo. Vidite, da obstaja dvojna povezava za prenos elektrike med eh, Španijo in eh, Marokom. Eh, Maroko izvaža elektriko v Španijo, potem so tu še umestne povezave, ki omogočajo vse te izmenjave med Marokom, Alžirijo in Tunizijo. Vidimo, da sicer obstaja tudi povezava z Libijo, vendar je dokaj šipka in tudi slabo funkcionira. Potem še turški energetski pol, tu so tri povezave, ki potekajo z Grčijo in Bolgarijo. To je sinhronizacija, eh, teh eh, povezav med eh, Balkanom in Turčijo, ki se šele oblikuje. Pričakujemo, da bo zaključena do konca leta 2012. Zakaj pa se to sploh dogaja? Zaradi tega, ker je prišlo do moten v povezavah in sinhronizaciji s Sirijo. In to se je pozneje odrazilo tudi na te povezave. V obdobju približno do leta 2015 se predvidevajo tudi boljše povezave Turčije z drugimi mediteranskimi državami, torej z južnimi sredozemskimi državami. Tu je potem še schema, ki prikazuje pričakovan razvoj povezav z Egiptom. Egipt ima Gib ima pomembno vlogo, ima kar veliko prebivalcev, 85 milijonov in eh, dokaj dobro vzpostavljen energetski sistem, vendar ima tudi velike potrebe po energiji. To pomeni, da bo moral Egipt tudi eh, dobavljati energijo od zunaj in eh, možno bo sicer nekoliko okrepiti energetsko situacijo z novimi deli, ki se predvidevajo v porečju Nila. Pričakuje pa se tudi boljša povezava z drugimi zaljuskimi državami, ki jih vidite prikazane tu spodaj. E, e, rast prebivalstva v Egiptu je kar velika torej rodnost je visoka in vedno več bo potreb po energiji, ta vprašanja bo torej treba razrešiti v čim krajšem času. Tudi mesta močno naraščajo, mesta seveda potrebujejo vodo in že oskrba z vodo je problematična, ker ta sama po sebi že terja veliko energije. Tri eh, države Magreba imajo seveda velike perspektive razvoja, v regiji so sploh med eh, najbolj razvitimi in eh, veliko lahko pričakujejo od povečanja povezav s Španijo, pa tudi z Italijo. Najnaprednejši so projekti med Tunizijo in Italijo ta hip, vendar. To pričakujemo, da se bo dokončalo leta 2016. So pa tu še bolj dolgoročni načrti. Skratka, veliko je teh projektov. Pričakujemo. Kot rečeno, večjo povezanost teh trgov, kar je tukaj prikazano med Marokom, Alžirijo in Tunizijo. In imamo tudi projekt eh, krepitev eh, tržnih povezav z Magrebom na ravni Evropske unije. Ta eh, projekt je bil potrjen tudi s podpisom deklaracije s temi tremi državami, in eh, seveda je tu zelo aktiven komercar za energetiko, imamo pospešene sestanke, oktober je bil zadnji v Bruslu eh, in potem smo imeli še v Alžiri sestanek aprila letos. Potem sredozemski načrt izkoriščanja sončne energije, glede na vedno večje potrebe po energiji v južnem sredozemlju, je ta načrt zelo pomemben, ker je za vzpostavitev 20 gigavatov, to je 20 tisoč megavatov na podlagi sončnih celic, torej izrabe sončne energije tega, če mor pravijo z tujko solar power. In eh, to so pomembni novi viri, eh, objekti naj bi bili eh, predvsem v Maroku in Egiptu, to so zanimiva področja, tudi v Tuniziji je nekaj interesa za to, da je nekaj interesa za to, à permettre le développement des énergies renouvelables. Imamo tudi uh, uh, regulatorje, ki se s tem ukvarjajo. In gre za to, da bi uh, pritegnili zasebne vlagatelje in podprli ta prizadevanja. Gre za to, da se počasi vzpostavi integriran evromediteranski trg. In eden od ciljev je, da se sončna energija da na razpolago tudi Evropi. In to predvideva, da bi na ta način rešili določene probleme pri proizvodni sončne energije. Sonce seveda ne sije 24 ur na dan, eh, zato je treba eh, tisti primankljaj nadomestiti in obstajajo različne možnosti shranjevanja energije. Imamo neko nemško pobudo, desertik. To je industrijska pobuda. Začelo se je s tem, da po uvedbi Evropske direktive o obnovljivih virih energije in je zelo, gre za zelo ambiciozno pobudo, ki poziva k temu, da bi se proizvajalo okrog 100 gigavatov energije na ta način. 400 eh, milijard evrov naj bi bila vredna ta pobuda in ta pobuda tudi pokriva zelo široko območje, kot lahko vidite z tega zemljevida. Eh, najbolj uporabna sončna energija eh, bo proizvedena v puščavi, ta elektrika pa bo morala potem potovati čez sredozemlje. Medgrid eh, je tudi ime za to pobudo in to je rezultat. Eh, nedavne francoske pobude. Mm, ta pobuda je postala uradna pred nekaj meseci in zdaj se izvajajo študije izvedljivosti, da bi videli, kako lahko fizično oviro sredozemlja eh, premagamo pri tem projektu. Prve rezultate bomo dobili leta 2013. Eh, torej, te študije so se začele izvajati zdaj rezultati pa bojo na voljo čez dve leti. Še en pomemben vidik za razvoj potencijala energije na jugu je v tem, da se spodbuja energetsko učinkovitost. Tukaj tudi dosegamo napredek bolj v severnih kot v južnih državah. Veliko manj napredka je v državah na jugu sredozemlja. še vedno je treba uh, si prizadevati in podpreti južne države, da bo prišlo do nekih zakonov o učinkovitosti. Jordanija in Egipt sta uh, začela s takimi pobudami, prav tako Izrael. Izrael uh, je tudi že kar precej napredoval. Uh, Eh, kam nas vse to pelje. Ideja je, da eh, ustvarimo neko super mrežo med evropskimi državami, državami Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. In to bo temeljilo na uspešnem načrtu za uh, sončno energijo v sredozemlju. Predvideva pa to možnost, da bomo imeli prave povezave za uh, prehod čez sredozemlje. Mm. Uporabljali bomo tudi posebne linije na dolge razdalje in pa prehod čez Gibraltar. In te povezave bodo tudi ključnega pomena problem pa je vedno v tem, da uh, se to vključi v že obstoječe načrte. Ne smemo pozabiti, da so eh, tudi energetski viri, ki jih lahko organiziramo preko vetrnic, pomembni, ampak vse te zadeve bi radi povezali v nek. Eh, celovit sistem, tudi eh, v, v okolici Sueškega prekopa obstajajo številni potencijali. Tu vidimo potem še dodatne možne povezave, tako z vzhoda na zahod kot severa na jug. Vidite, kaše so možnosti Italije. Italija ima veliko izmenjav, da ne rečem, da je velika uvoznica energije. No, pa še nekaj besed o plinu. No, glede plina so pa zadeve take, da se pojavljajo težave tako na področju proizvodne kot prenosa, povezave sicer ostajajo, uh, in gre za vprašanja, ki si jih Evropska unija pravzaprav zastavlja že nekaj časa. Predvsem gre za prenos, za transport, za zagotavljanje trajne in uh, zanesljive dobave. Tukaj je zanimiv zemljevid, ker gre za poglavitne izvoznike plina, to je sedanje stanje, torej glavni izvozniki, ki izvažajo v Evropo, tukaj vidite ta ogromni oranžni madež, to je Rusija, in eh, ta prodira močno proti zahodu, kot vidite, potem vidite tukaj majhen vpliv Alžirije, gor pa še eh, nizozemska in norveška. Vidite, da je Rusija res impozantna, da je med največjimi dobavitelji plina v Evropi trenutno, In eh, če pogledate Italijo, je videti, kot da bi jo v celoti pogotnila eh, Rusija, čeprav tu spodaj vidite še alžirski in libijski vpliv. No, poglejmo naprej, kaj se dogaja s plinom. Plin prihaja preko plinovodov, ki prihajajo od daleč. Tukaj vidite obstoječe povezave in tudi predvidene. Ta hip eh, obstajajo trije plinovodi, ki povezujejo Alžirijo in Libijo z Južno Evropo, potem tukaj preko Maroka vidite povezavo s Španijo in potem tudi povezavo z Italijo. preko Sicilije, kot vidite, gre tudi plinovod v Italijo. Potem pa sta tu še predvidena dva plinovoda, prvi, ki bi neposredno povezal Španijo in Alžirijo, no ta še ne deluje, je v izgradni, ker se je, oziroma je v popravilu, ker se je del eh, plinovoda povezal, praktično zrušil in ga še niso uspeli obnoviti zaradi gospodarske krize. Potem je pa tu še dodatna povezava med Alžirijo in Italijo. No, med poglavitno problematiko na področju dobave plina imamo tri poglavitne zadeve. Najprej je treba zagotoviti, ti seveda stalno zanesljivost dobave. Kot smo namreč ugotavljali, doslej bodo naše potrebe vedno večje, vedno večji odstotek potrebnega plina se bo uvažal. Eh, lahko rečemo, da se praktično že 80 odstotkov plina uvaža. Vendar bi bilo dobro, če bi diverzificirali naše dobavitelje eh, in veliko tega bo možnega ravno zaradi tehnološkega razvoja. Eh, možnosti plinovodnih povezav so pravzaprav vedno zanesljivejše in vsega. Eh, Močnejše treba je seveda poskrbeti tudi za zaščito proti onesnaževanju in za drugo varnostno zaščito pri tako dolgih prevodih, ki vodijo v Evropo. Za dobavitelje plina je to seveda pomembna naloga, vendar je stanje sedaj veliko boljše, kot je bilo naprimer v 80-ih letih. No, kar imamo sedaj v obliki teh povezav, še ne zadošča. Eh, in eh, tudi, če upoštevamo druge predvidene alternativne vire, ni videti, da bi se ta odstotek dobav od zunaj zniževal in tudi, če bi se povpraševanje po plinu ustavilo oziroma zmanjšalo v Evropi, vseeno ne moramo pričakovati, da bi prišlo do večjih eh, sprememb v evropskih potrebah. Morda bo treba le iskati nove vire še nekoliko naprej od sredozemlja do Iraka in dlje. Potem tukaj lahko vidimo sedanje načrte za to, da bi pripeljali plin tudi iz drugih virov, tudi iz vzhoda sredozemlja. Tu vidite dva velika projekta, v rdeči je prikazan tako imenovani Nabuko. tukaj za projekt, da bi pripeljali plin bodi si iz Azerbejdžana, bodi si iz Iraka oziroma glede na politično stanje, pač nekje iz te regije v vzhodno in potem v srednjo Evropo. Tukaj, kot vidite, do Avstrije in Mačarske. Potem je tu še starejši projekt oziroma projekt, eh, ki bomo lahko rekli ruski ali italijanski. Eh, tu gre za plinovod preko Ukrajine in Črnega morja v Bolgarijo, ampak eh, potem je tu še pomembna povezava preko Grčije in Italije, ampak to je vse vmes povezano tudi s tem plinovodom iz Azerbejdžana, recimo. To je ena od možnosti. Torej, Južni tok in Nabuko sta zelo pomembna projekta, ki bi lahko, če bi delovala, zadovoljila v bistvu vse potrebe Evropske unije za kar nekaj let. Problem pa je strateške narave. Pomembni so seveda stroški in eh, stroški v primerjavi z učinkovitostjo dobave in z obdobjem zanesljive dobave, ki ga pričakujemo od tega. Problem je seveda vedno v tem, da Rusija še vedno ostaja največji dobavitelj plina v Evropi. In tudi bo vse zagotoviti, da bi na mesto povišanja odstotka dobave iz Rusije zvišali eh, odstotek dobaviteljev iz, eh, Irana, iz Iraka oziroma iz regije. Če hočemo res doseči diverzifikacijo verov,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 dobavitelji. Če hočemo razvijati strukturo plinovodo v Evropi, moramo poskrbeti za boljšo povezavo z južnimi državami in z južnimi državami sredozemlju predvsem. Če se bodo te države razvijali, Eh, še naprej razvijale, bo treba upoštevati tudi dejavnike njihove lastne potrebe po energiji, kar pomeni, da tudi če bodo oni razvijali zmogljivosti za proizvodnjo energentov, bodo sami tudi več porabili. Ampak v glavnem lahko ugotavljamo, da pravzaprav njihove potrebe enormno naraščajo v zadnjih letih in da so postavljeni pravzaprav pred težko dilemo, ali služiti devize z izvozom v Evropo, ali poskrbeti najprej za zanesljivost lastne energije, dobave energije, torej lokalnim uporabnikom. Jasno pa je, da se vsi zavedamo nedavnih družbenih konfliktov in eh, novo nastale politične eh, situacije. Egipt je recimo leta 2008 popolnoma zamrznil vs eh, izvoz plina ne le v Evropo, temveč tudi vse druge države, sosednje države, ki jim je prej izvažal plina energente, tudi Alžiriji in Siriji, naprimer. Alžirija pa ima tudi energetsko politiko, ki je pravzaprav šele v razvoju in je zelo odvisna od političnih vplivov in sprememb oblasti. Tako da doslej smo imeli izkušnje, da je bila konzervativna vlada bolj nagnjena izvažanju energije, medtem ko je sedanja vlada nekoliko bolj usmerjena na notranji trg. Vse to bo treba upoštevati, ko bomo razmišljali o zanesljivosti oskrbe z energijo iz teh virov. No, potem še nekaj tehničnih vidikov, ki so prav tako pomembni. Za Če pogledamo, kakšne so sedanje povezave z državami južnega sredozemlja, ki so sedaj že do določene mere naši dobavitelji, je treba zadeve pogledati širše in ugotoviti, kakšne so možnosti za dolgoročnejše načrtovanje zanesljive dobave. Morda bi veljalo skleniti eh, drugačne dolgoročne pogodbe tudi z upoštevanjem vidikov do neke mere prožnih cen. Ta različica je dokaj logična. Potem so tu še možnosti dobave eh, plina po ceni, ki bi bila vezana na ceno nafte, naprimer. Vsaka od teh različnosti ima svoje prednosti in pomankljivosti. E, res pa je, da imajo te države tudi že določene pogodbe in povezave z mednarodnimi podjetji, ki so tudi zainteresirana za te vire energije. In e, v vsakem primeru je kar nekaj različnosti, mednarodnih podjetij, ki so že investirala veliko denarja v raziskave v regiji in imajo tudi pogodbe, recimo, pri katerih imajo pravico do črpanja določenega dela nafte, ki jo odkrijejo recimo pri teh raziskavah. Po vsem tem je torej treba razmišljati, če govorimo o dolgoročnem načrtovanju teh povezav, tudi o tem, kako bi strukturirali cene v pogajanjih, do katere mere bi se cene plina vezale na ceno nafte in kakšen delež stroškov bi pri tem predstavljali sami stroški transporta. Jasno pa je pri vsem tem potrebna tudi neka predvidljivost Eh, ker tudi investitorji niso pripravljeni naložiti veliko denarja v nepredvidljive projekte. No in ob koncu te analize še nekaj priporočil. Glede električne energije in energetske učinkovitosti eh, so priporočila usmerjena v podporo obnovljivim virom energije, ki bi lahko obstali v južnih državah, recimo v Maroku ali pa eh, v božji povezavah z obstoječimi združenji, naprimer, da bi jim nudili določene oblike pomoči, tudi v obliki medelena mehanizma, ki že obstaja in preko Evropske agencije za energetsko učinkovitost morda skratka raziskati te možne povezave. Drugo priporočilo je eh, dejansko ustrati na teh obstoječih mehanizmih, kot so Elena, eh, da bi preko tega podprli nove projekte eh, v sredozemlju, Evropska investicijska banka je naprimer že podprla en tak eh, projekt in njegov mehanizem se reče Medelena, kot smo že preomenili. Potem je tu treba podariti še številne možnosti, ki se ponujajo v okviru regionalnega sodelovanja v obliki strateških partnerstv eh, med eh, energetskimi poli, recimo med državami Magreba. Morda je bolje, da bi se politika Evropske unije uh, usmerjala v več držav hkrati, recimo v te grozde, ki so se oblikovali ob teh poljih in da ne bi vzpostavljali nekih konkretnih pogod samo z eno državo v regiji, naprimer. Uh, eh, tudi povezave z uh, Elektroenergetskim sektorjem so možne ravno na ta način. To okrepljeno regionalno sodelovanje bi prav tako pomenilo tudi večjo podporo obnovljivim virom energije. In še en del priporočil v zvezi z jedrsko energijo, o kateri se ravno kar veliko razpravlja. Države Južnega sredozemlja o tem razmišljajo. Egipt je sicer načrtoval osem novih jedrskih elektran, to je bilo seveda pred Fukushima, sedaj pa razmišlja o tem, kakšne bi bile druge možne rešitve. Prva Taka jedrska elektrana bi morala biti eh, že usposobljena leta 2019 v Eldabaru, vendar bomo videli, ali bo to res tako, ker eh, se Egipt sicer trudi, da bi dosegel višjo raven, eh, višjo stopnjo izkoriščanja jedrske energije, vendar usporedno razmišlja tudi o alternativnih verjih, naprimer o vetru, o sončni energiji in bomo videli, kako se bodo odločili. Ampak kot rečeno, južno-sredozemske države še niso v celoti opustile ideje o izgradnji jedrskih elektran, seveda pa se tu kot posod pojavlja vprašanje jedrske varnosti in tu jim lahko pomagamo z našimi nasveti. Tu se lahko angažiramo še nadalje. Glede plina, tri mogoče točke bi lahko potegnili iz vsega, kar sem prej povedal, da bi prešli od besed dejanjem in eh, da bi morda nekoliko okrepili projekte, ki delajo ravno na tem, kar sem prej omenil, na diverzifikaciji virov dobave, da ne bomo več odvisni samo od Rusije. Prej sem že omenil, da južni koridor, ki bi eh, povezoval Evropo preko Turčije še z drugimi državami na Bližnjem vzhodu in bi vodil tja do Srednje Evrope. In tam bi imeli še možnost posebne veje od Grčije proti Italiji, s tem bi pokrili že kar velik del Evrope. No, na kakšen način bi to dosegli, se lahko še pogovarjamo. Imamo sicer tudi problem zaradi tega, ker imamo v Evropi različne operaterje, ki imajo doslej različno prakso, so drugače usmerjeni. In morda bi res bilo dobro, da bi ustanovili posebno službo, ki bi se ukvarjala s to vrstimi energetskimi problemi s koordinacijo na evropski ravni, ampak dokler ne bomo imeli skupne energetske politike, eh, skupno eh, službo na evropski ravni, ki bi se ukvarjala s tem. Bo o tem težko konkretno spregovoriti. In uh, rekel bi, da je bilo sicer že veliko storjenega v smislu ustrezne regulative na ravni Evropske unije. Prvi koraki so torej že storjeni, ukrepi so že sprejeti in prepričan sem, da so bili vsi ti predlogi dobro mišljeni, ampak v tem trenutku potrebujemo Pripričan sem skratka, da bi morali eh, izkazati večjo pripravnost lotiti se naših notranjih problemov, ki izhajajo iz eh, situacije, možnosti eh, prenosa, torej transporta plina preko evropskih držav. In zato je treba predvideti tudi možne prihodne načine dobave plina iz držav zunaj Evrope. Vsekakor moramo izhajati že prej omenjene potrebe po diverzifikaciji virov, zaradi tega bi bilo nujno potrebno razmisliti o postopkih odločanja pri izgradnji velikih projektov, ne samo pri plinu in izgradnji plinovodo, temveč tudi, kadar gre za druge projekte. Namreč, da bi skrajšali te postopke, ki so sedaj neverjetno dolgi, cele desetine let je treba, da pride do končne izgrade na podlagi neke sprejete odločitve. Torej, to morda lahko storimo, da bomo postopke nekako strnili in usmerili, da ne bodo predolgi, da bomo lahko hitreje poskrbeli za izgradno potrebne infrastrukture, če ne drugega, da bi vas postopek omejili na največ pet let, to bi bil že zelo velik napredek. No, poleg tega je treba razvisti o postopki in ne le v Franciji, predstavljam si, da je tudi drugot tako, eh, ne le za postopke, ampak da bi imeli poseben organ, ki bi bil namenjen ravno temu, da se ukvarja s tem postopkom od začetka do konca, do samega delovanja določenih infrastruktur. In tretje priporočilo, ki je tudi zelo pomembno, je, da se moramo zavedati svojih omejitev. Vsega, kar si želimo, pač ni možno storiti naenkrat. In zato eh, izhaja sicer iz določenih dokumentov na evropski ravni, da trg lahko vse samostojno uredi, ampak s tem se ne morem čisto eh, strinjati. Eh, treba je nameniti določena sredstva, desetine milijard je v igri, kadar govorimo o spostavitvi ustreznih infrastruktur in tu ne moremo prepustiti trga samemu sebi. Zato menim, da je nujno potrebno načrtovati vnaprej, eh, nastopiti nekoliko bolj odločno, eh, še zlasti, kadar gre za celovito energetsko politiko v Evropi. Zato so bili sicer storjeni določeni koraki v letu 2010. Nočemo se stalno vračati na isto vprašanja, ki smo jih obravnavali še v času Sovjetske zveze, recimo glede dobaviteljev Ampak sedaj je trenutek, da se morda lotimo zadev z nekoliko več avtoritete, odločneje in da zastavimo boljše strateške okvire za našo energetsko prihodnost. Eh, Glede elektrike in eh, plina lahko rečem, da prihaja pravzaprav do pomembne reforme energetske politike, da se zavedamo sedaj da so naše zmož, zmogljivosti trenutno veliko manjše od potreb in zato mislim, da prihaja do pomembnih sprememb v energetski politiki, tudi na regionalni ravni. In s tako reformo se bomo lotili tudi upravljanja na podlagi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 Hmm, tole smo si že ogledali, ampak moramo si prizadevati za integracijo na področju energije znotraj držav in med posameznimi državami. Hmm, iz zgodovinskih in političnih razlogov je to včasih težko doseči. Alžirija ima neka hidrogoriva, druge države tega nimajo, imajo pa druge vrste energije. In Alžirija ima tudi zaloge plina, lahko bi ga dobavljala Maroku in Tuniziji desetletja dolgo in škoda bi bilo, če do tega ne pride. Maroko pa še ni razvil svojega trga plina. Razen tega, kar so naredila evropska podjetja za Španijo in Portugalsko, naprimer. In na ta način ne more potem prejmati plina iz Alžirije. S Tunizijo obstaja nekaj trgovanja, ampak to je samo delček tega, kar bi lahko prišlo iz Alžirije. Torej države ne izkoriščajo v polni meri možnosti, ki jih imajo. Mm, s tem so večkrat povezani politični razlogi. V Mašreku pa obstaja načrt po zaslugi Evropske unije. Evropska unija je dala pobudo in države Mašreka so to sprejele gre pa za to, da so po izboljšale povezave, plinske povezave med posameznimi državami in tudi s Turčijo in drugimi deli. Glavni dobavitelj med temi državami dobavlja v Egipt. Egipt je te povezave trenutno zamrznil in ta načrt, ki ima uh, v srcu povezavo med uh, Jordanijo, Libanonom, Sirijo in Egiptom. Torej ne deluje v polni meri, uh, samo 25 odstotno uh, je izkoriščen. V prihodnosti pa smo lahko optimistični, ko se bo enkrat pomirila situacija v Siriji. Torej še zadnja priporočila gre za to, da se okrepi evropska kapaciteta in pa sposobnost uh, vodenja projektov v sredozemlju. Evropska unija mora zagotoviti, da bo načrt za sončno energijo v sredozemlju eh, primerno voden, da bo imel uh, primerno upravljanje in uh, predlogi mm, so, se še lahko podajo v zvezi s tem. Gre za to, da se vključi eh, številne pomembne akterje v sredozemlju, to pomeni Evropsko unijo, Evropsko komisijo, eh, Svetovno banko, sekretarjat in tako naprej. Morali bi tudi izvajati analize za zaprtje oziroma dokončanje električnega prstana v sredozemlju. Treba si je ogledati tehnične, um, gospodarske, socialne in okoljske vidike in opraviti analize, kako premagati določene ovire. Govorila sva uh, kar dolgo in se zato upravičujem, ampak. To je najna predstavitev, hvala. Äh, hvala lepa, res je bila to zelo izčrpna predstavitev, veliko dejstev ste predstavili in spohrem, če kdo še ima kakšno vprašanje. Gospa Vriera Madruel. Neverjetno je odšla. Gospa Grostet.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 Unije ne morejo biti kar naprej odvisni zgolj od drugih. To je pomembno. Ja, hvala za to pripombo. Kolegica, pravzaprav ne gre za vprašanje odvisnosti, v zvezi s, katero, s katerim se vedno pritožujemo v zvezi z Rusijo. Gre tudi za vprašanje investicij. To je postalo jasno iz tega iz te predstavitve, da je tehnološko to zelo zapleten postopek eh, izgradnja teh plinovodov. Ne pozabite samo na globino morja. Vse vedno zgleda tako lepo in enostavno, ampak eh, v bistvu je zelo zapleteno, veliko stane, dolgo traja in eh, pogosto prihaja še do drugih problemov. Zato bi bilo smiselno, da bi razmislili o tem, da imamo v Evropi tudi druge vire energije. Kolegica Madruel. Sie wollten noch was fragen. Vi ste hoteli še nekaj vprašati? Hvala, gospod predsednik. V imenu svoje skupine bi se najprej rada zahvalila našima gostoma. Hvala za njuno delo, za njuno predstavitev tukaj v odboru, hvala za razlage. Zdi se mi, da je to poročilo zelo dobro pripravljeno, zelo celovito in jasno prebrala sem ga z veliko pozornosti in nam bo tudi koristilo pri našem delu. Eh, veliko vprašanj me zanima, še posebej izčrpna priporočila, ki nam jih to poročilo navaja. Eh, tisto, eh, tista priporočila, ki se tičejo gospodarne rabe virov, potem povezavi s cenami če so cene nizke, potem, je, potem poraba energije zelo naraste. Potem mehanizmi, kot je Elena, te mehanizme bi lahko razširili. Gre za regionalno sodelovanje, eh, za sončni načrt v sredozemlju, kjer je pomembno upravljanje, potem vloga trgov in tako naprej. Vse to je bilo omenjeno. Sama pa sem uh, želela postaviti uh, dve vprašanji. In sicer bolj za, gre bolj za geopolitična vprašanja. Nekaj takega omenjate tudi v poročilu. In sicer druga sekcija tukaj je prisoten stavek, da e, šipkost ali pa odsotnost povezav na horizontalni ravni lahko eh, koristi eh, vertikalnim povezavam med severom in jugom. To je res, ampak eh, res je tudi, da je pomembna integracija in stabilnost in pomembno je, da so naši partneri stabilni, kajti nestabilnost lahko ogrozi tudi nas. Poleg tega energetska integracija vodi v večjo gospodarsko in socialno stabilnost. In primer za to je prav Evropska unija. Vidim torej tukaj neko, nek paradoks, za katerega želim, da mi ga razjasnite. Potem pa glede Alžirije, tukaj pravite, da če bi nadaljevali z eh, krepitvijo vezi, z Alžirijo, da bi to bila napaka. Povezave med Alžirijo, Tunizijo in Egiptom že obstajajo. To ste rekli. Manjka pa sodelovanja. Ne vem, mi lahko to razložite. Po eni strani naj bi bilo sodelovanja veliko oziroma dobre povezave, po drugi strani pa premalo. Rekli ste tudi, da na Iberskem polotoku ni dovolj. Uh, potrošnikov. To me zelo zanima, torej problemi na Iberskem eh, polotoku, problemi tudi v slabi povezavi s Francijo, to je treba izboljšati. In ne moremo biti eh, solidarni z osrednjo Evropo, če imamo probleme doma in če naše povezave niso zadostne. To, o tem smo že razpravljali tudi v našem odboru in to so moji komentarji. Najlepša hvala. Tako je zdaj. Hvala. Želite odgovoriti? Zvolite besedo. Da, vsekakor. Moj kolega pa bo odgovoril, kar se tiče plina. No, glede horizontalnih povezav in njihovih slabosti v primerjavi z vertikalnimi, je to res problem. Uh, še zlasti, če govorimo o državah Magreba, gre tudi za vprašanje splošne blagovne menjave, gospodarskih menjav. E, to so te države večinoma e, šibke v medsebojni menjavi. Večina njihove blagovne menjave se odvija z Evropo. E, glede regionalnih povezav lahko rečemo, da je pravzaprav ravno v tem delu Sredozemlja ta povezava najslabša. In zdi se mi, da bi ravno s krepitvijo teh povezav lahko dosegli tudi trajnejše in krepkejše povezave z Evropsko unijo, če bi jim pomagali pri tem, da spostavijo boljše stanje, blagostanje v regiji, boljšo medregionalno povezavo. In eh, veliko se trudimo sedaj, da bi se eh, bolje povezali z Alžirijo, ker Alžirija je zelo pomembna država, ima velike energetske zaloge eh, in tudi sicer velike gospodarske potencijale za rast. In mislim, Nekaj smo že storili na tem področju lansko leto. In tako lahko te povezave nadaljujemo tudi v smeri krepitve energetskih povezav. Obstaja tudi ta famozni projekt za boljšo energetsko povezavo med državami Magreba in v končni fazi je tudi Evropska komisija financirala ta projekt. Vendar moram reči, da smo se nekako prehitro ustavili ni bilo več tehnične pomoči. Ta projekt se je nekako nehal junija 2010, vendar eh, smo s tem nekako spodbudili te države, ker one pa niso nehale s svojim delovanjem in se pogovarjajo o nadaljnih možnostih sodelovanja, povezav, energetskih povezav in to bi veljalo izkoristiti tudi v prihodnje. Glede povezav med Španijo in Francijo je res, da da je treba ukrepiti te povezave, eh, tudi na področju povezav električne energije je bilo narejenih že nekaj študij, sedaj pa še nekaj besed o plinu. No, pomembne zadeve so se dogajale tudi na področju plina, Do nedavnega je imela Španija poseben položaj v Evropi, lahko rečem. Tu je bila pravzaprav država z največjim razvojem eh, povezav plinovodnih, eh, povezav v zelo kratkem obdobju, pravzaprav v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja. vendar žal ni prišel do ustrezne ravni povezav med Španijo in Francijo. Lahko rečem, da je bilo sicer nekaj desetin tisočev evrov že posvečenih čez pirinejskim povezavam, tako da neki začetki že obstajajo in eh, Španija že izvaža nekaj energije v Francijo, Francija pa bo tudi eh, nadaljevala s svojimi projekti, ki bodo omogočili tudi drugim evropskim državam, da bodo lahko dobavljale alžirski plin, ki bo prihajal preko Španije in Francije. torej bodi si Španija, bodi si Francija ali Portugalska, lahko poskrbijo v prihodnje za boljšo dobavo plina za druge evropske države. No, samo dejstvo, da se je Španija, podobno kot Italija in še nekatere druge države, v letu 2009 znašla v težavnih gospodarskih pogojih, kriza je pač dejstvo, ki nas je prizadelo vse. Vse zadeve odvijajo nekoliko počasneje, ampak če ne se odzovem še na vaše pripombe, Res je treba pospešiti postopke za izgradno potrebnih infrastruktur eh, in to velja tudi za izgradno plinovodov, ki sega čez meje Evropske unije. Vendar to, kar je pravzaprav presenetljivo v sedanjem trenutku, je, naprimer, da kadar vidimo dve državi, ki sta si tako podobni po marsičem, kot recimo Španija in Italija, vidimo, da je Španija v zelo kratkem obdobju zgradila šest novih eh, pomembnih infrastruktur na tri, ki jih je imela že prej in eh, s tem je postala Španija pravzaprav velesila na področju dobave plina. V Italiji pa ni bilo tako. V Franciji pa je bil eden ključnih faktorjev za razvoj infrastrukture, pravzaprav tem, da so začeli razmišljati tudi o regionalnih merilih, o možnih poteh razvoja, podobno kot je storila Španija. Italijani pa si že več kot 25 let prizadevajo, žal bolj brezuspešno kot ne, če jih primerjamo s Španijo. Zakaj? Zato, ker so postopki pravzaprav v Italiji taki, da sploh ne omogočajo razvoja to vrstnih infrastruktur. Seveda vsaka država je samostojna na svojem ozemlju in lahko suvereno odloča, ampak dobro bi bilo razmišljati o prihodnosti in eh, upam, da bodo tudi naše razprave vodila k temu, da se bodo kakšna politična mnenja premaknila in v vsakem primeru potrebujemo nek boljši skupni pristop k evropski energetski politiki. Eh, in še odgovor na komentar gospe poslanke, nisem si zapomnil imena. Problematika plina je pravzaprav v stopni naše plinske odvisnosti, če lahko tako rečem, od drugih. Tu smo sicer soočeni z neizogibnimi ovirami po eni strani, ampak problematika ni v tem, da iščemo nove eh, vire v smislu pridobivanja plina v Evropi, temveč v tem, da se bolje povežemo z zunanjimi viri in sicer zagotovimo najboljšo možno tehnično in tehnološko podlago za to, tako da bomo uspeli vzpostaviti boljše povezave s tistimi državami, ki že izvažajo Evropo in jim omogočili, da bodo to počeli še nadalje na nek eh, trajnosten način z ustrezno varnostjo, da bomo imeli tudi mi večjo energetsko varnost dobave nasploh in da bodo lahko te države tako zadostile svojim potrebam, kot tudi izvažale v Evropo. Vendar to vsekakor ne bo lahka naloga. Hvala lepa za vaše odgovore. Zdaj moramo nujno zaključiti, kaj ti dva ministra že stojita pred vrati in uh, smo že zdavne prekoračili uh, našo časovnico. Hvala lepa za vašo predstavitev. In uh, sedaj bomo nadaljevali z naslednjo točko. Zdaj. nicht zufrieden. Oh, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, da Gospe in gospodje, spoštovani kolege in kolegice, vse skupaj lepo pozdravljam. Sedaj bomo prišli na naslednjo točko na dnevnem redu. Ena ura je predvidena za to točko in zato moramo ta čas dobro izkoristiti. V veliko veselje mi je pozdraviti dva ministra mačarske vlade, oba dobro poznate, že večkrat smo se sestali in se in razpravljali. Lepo pozdravljena oba ministra. Eh, kdo bo govoril prej? Joj, teh imen se sploh ne morem uh, naučiti, tako so zapletena lahko začnete vi, eh, potem bo pa na vrsti naslednji. Hvala lepa, navajen sem že na to, da nihče ne izgovori pravilo mojega imena. Uh, spoštovani predsednik, dragi člani parlamenta, zelo sem vesel, da lahko tukaj poročamo napredku, uh, ki ga je doseglo mađarsko predsedstvo v teh šestih mesecih. Najprej bi se rad zahvalil vsem članom in članicam parlamenta, še posebej temu odboru. Eh, za sodelovanje pri pomembnem delu, ki smo ga imeli pred seboj. V Evropi se soočamo s težkimi časi. Imeli smo krizo, ampak mislim, da je bilo mađarsko predsedstvo uspešno. Pred dvema mesecema sem bil tukaj v Bruslu. In vodja uh, londonske borze je rekel, da je Evropa trenutno eh, v zaspanem stanju, če lahko tako rečem, da nekako počiva ljudje so tudi postali bolj leni in Alan Greenspan je tudi govoril uh, v tem smislu. Po drugi strani pa mislim, da bi morali uh, preseči uh, ta program pomoči Evropski uniji, da bi morali napredovati. Morali bi se zavedati dejstva, da je fiskalna stabilnost zelo pomembna, vendar ne izboljša sama po sebi produktivnosti in ne ustvarja rasti. Zato moramo biti pozorni tudi na konkurenčnost. Vsekakor moramo ustvarjati ugodno konkurenčnost okolje za podjetja, da bodo lahko rasla in ustvarjala delovna mesta. Kako lahko podjetja ustvarjajo delovna mesta? To je pomembno vprašanje. In kako lahko to vodi v uh, rast uh, eh, skrepitvijo delovnih mest? Nekaj odgovorov je na to. Podjetja potrebujejo manj fragmentiranega trga in več enotnega trga. Druga stvar, ki jo potrebujejo, je manj birokracije. In mi smo jim pripravljeni pomagati pri tem, da se znebijo birokratskih bremen. Tretje, potrebujejo primeren dostop do finančnih virov. To ni vedno lahko. In veliko smo se ukvarjali s tem. Četrtič pa potrebujejo tudi ugodno okolje. da lahko uh, sprostijo svoje inovativne zmogljivosti in pa potencial, ki ga imajo. Torej, več enotnega trga in manj fragmentacije. Eden glavnih dosežkov mađarskega predsedstva je bil, o tem smo govorili tudi na, uh, na svetu za konkurenčnost, je bil torej pregled. Uh, enotnega trga. Pripravili smo tudi načrt eh, s prednostnimi nalogami za obdobje naslednjih let. Ukvarjali smo se z vsemi izzivi, s katerimi se sooča enotni trg. Ne gre samo za enotni trg, ampak za politike, ki so s tem povezane. S tem se ukvarjajo tudi različni odbori tukaj v parlamentu. in pa seveda komisar. Potem imamo še en uh, izziv, nihče se ne more zaljubiti v enotni trg. Potrebujemo politično voljo in podporo za to. Ko govorimo o trgu, uporabljamo zelo uh, čudne fraze, čudne izraze, da je nepopoln uh, in tako naprej. In običajni ljudje tega ne razumejo. Mislim, da bi se morali osredotočiti na težave, ki jih imamo, težave, ki obstajajo na enotnem trgu. Potrebujemo neko uh, široko strategijo in platformo in akt uh, za enotni trg bi lahko to zagotovil. Zato sem zelo vesel da je mađarsko predsedstvo tukaj doseglo določen napredek. Prizadevali smo si za to, da bi poglobili in okrepili akt za enotni trg. Enotni trg, ne smemo pozabiti, je tudi eden glavnih dosežkov Evropske unije. Enotni trg tudi vodi v inovacije v številnih pogledih. Eh, med obema obstaja pomembna povezava. Večji, ko je trg, eh, lažje bo vlagati v inovacije in razvoj. Razlika je, ali delaš nekaj za velik, širok trg ali za majhno državo. In v Evropi imamo 500 milijonov prebivalcev, tako da je ta trg veliko bolj učinkovit kot pa razdrobljeni trgi. Potrebujemo torej večji, poglobljen trg, in uh, kjer je konkurenčnost, je tudi inovacija, so tudi inovacije. Zato sem rekel, da med obima obstajajo povezave. In uh, tukaj nam enotni trg lahko veliko koristi za inovacije. mislim, da je zelo pomembna izjava, ki sem jo prej omenil, da Evropa trenutno spi v zadnjem desetletju, če si ogledamo to desetletje, so inovacije morale nekako skrbeti same zase. Tukaj potrebujemo velike spremembe in tudi Obama je podal izjavo o tem pred tremi meseci, namreč da ve, kako uh, se lahko proizvajajo nova delovna mesta, da je treba uh, ljudi izobraževati in usposabljati. Jaz pa bi dodal, da je treba vlagati tudi v inovacije. Če si ogledamo Evropo glede inovacij in raziskav, vidimo, da obstajajo razlike med Evropsko unijo ter ZDA in Japonsko. Ena cela pet odstotka eh, BDP-ja vlagajo na japonskem v inovacije, eh, v Evropi pa eh, vedno manj in ta razlika bo vsako leto večja. velika razlika obstaja tudi med našimi ambicijami in pa tem, kar dejansko dosežemo. In če si ogledamo zadnje številke eh, nacionalnih reformnih programov, vidimo, da je poprečje okrog 2,7 odstotka in ta problem bi morali nasloviti. Tudi eh, razlike obstajajo tudi med posameznimi državami članicami na ravni Evropske unije. Tukaj torej potrebujemo še veliko ukrepov, ampak to, kar je rekel Obama, ni nič novega. Znanje je vedno pomembno in je tudi vedno eh, bilo neka vrlina v Evropski uniji. Zato sem vesel, ko lahko povem, da je mađarsko predsedstvo doseglo eh, velik eh, napredek tudi na področju enotnega patentnega sistema. Dali smo zeleno luč za ta nov sistem. Desetega decembra smo imeli srečanje. In eh, 12 držav je bilo prisotnih, pa niso mogli doseči eh, kompromisa. Potem smo se naprej trudili za to in dosegli enoten patentni sistem oziroma dosegli napredek na tem področju. Potem potem se je 25 držav začelo ukvarjati s tem in na tiskovni konferenci sem rekel, da eh, smo tukaj ustvarjali zgodovino. 50 let že traja ta zgodba, toliko časa že čakamo na enoten patentni sistem, kot sem rekel, najprej se je 12 držav ukvarjalo s tem, potem 25, zdaj vse, vseh 27 in upam, da bomo 27. junija dosegli političen dogovor o tej temi. Patent je pomen, pomemben zato, ker je poceni, vendar pa ni razlog samo v tem, to spodbuja tudi zasebna vlaganja. pri inovacijah ter raziskavah in razvoju je bila glavna naloga, da se pripravi pot eh, skupnemu strateškemu okvirju. Imeli smo sporočilo o tem, o okvirnem programu, sedmem okvirnem programu in počasi se premikamo proti skupnemu strateškemu okvirju. Ta bo veliko bolj eh, celovit in tudi poenostavljen glede financiranja in pa glede virov, ki nam bodo na voljo. Pomembni so viri za raziskave in razvoj in tukaj se moramo še ukvarjati z izzivi, ki so pred nami, okrepiti konkurenčnost Evropske unije. Torej, korak za korakom se celotna strategija premika naprej. Cilj pa je skupen strateški okvir. Še nekaj besed bi rad povedal o majhnih in srednje velikih podjetjih. In sicer o aktu za majhna podjetja imeli smo Eh, umestni pregled tega akta, to je bil velik korak. Vem, da je pomembno, da okrepimo naše stališče. Pomembno je, da eh, majhna in srednja podjetja postavimo na vrh naših prednostnih nalog in ta akt za majhna podjetja je bil velik korak na tem področju. tukaj je bilo pomembno tudi to, kar smo dosegli z manjšanjem. določenih bremen za mikropodjetja. Ta so zdaj oproščena določenih uh, računovodskih zahtev. Tudi pobuda o surovinah je pomemben del našega dela. Prvič v zgodovini smo tudi ustvarili neko oziroma dosegli zaključke na področju politike za vesolje. To je bil velik korak naprej in rad bi se zahvalil vsem članom in članicam parlamenta za dobro sodelovanje. Veliko sem se naučil v, v tem uh, sodelovanju v času tega predsedstva. Vedno gre za tri akterje, svet, parlament in pa komisijo. In seveda je igralcev še več, to je vseh 27 držav članic. Pomembno pa je harmonizirati naša stališča. v enem mesecu, ki nam še ostaje, oziroma tega časa je še manj, bomo skušali narediti, kar še lahko. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. In v enem stavku naj povem še, da mislim, da smo dosegli tisto, kar je bilo v tem trenutku možno. Seveda vse ni šlo, vendar pa je bilo mađarsko predsedstvo pomembno, saj si prizadevalo Evropo zbuditi na številnih področjih. Upam, da bo Evropa postala še močnejša, da je postala močnejša že v tem kratkem času, ki nam je bil na voljo in vsem se zahvaljujem za pozornost. Bedanke mich herzlich tudi avstrijske. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za zadnje besede. Eh, res je, to je v Evropi zapleteno in vedno zahteva veliko prizadevanja od vseh udeleženih strani, veliko discipline, tako da tudi časovno uspeš vse izpeljati. In mislim, da je to v primeru mačarskega predsedstva dobro delovalo. Sedaj pa naslednji minister. Eno kurti ste eh, bizočeg. Azért eh, jöttem el ma önök közé, hogy számot adjak a magyar... Hvala lepa. Danes sem tukaj zato, da bi poračal, poročal, kako nam je uspelo napredovati v, časnem, v času mačarskega predsedstva, kar se tiče področja informacijske tehnologije. Pisno sem vam uh, razdelil kopijo opisa naših doseženih rezultatov, čas je hitro minil. V začetku januarja smo bili tukaj v odboru ITER, da bi govorili o načrtih mačarskega predsedstva v naslednjih šestih mesecih. Naša situacija je bila relativno enostavna, namreč belgijsko predsedstvo je zelo dobro pripravilo zakonodajne dosije, ki smo jih lahko mi potem prevzeli od njih. Mačarsko predsedstvo je imelo dva ključna, eh, tri ključne pojme, strategija, spek, eh, spekter in pa eh, varnost, to so bili ključni, ključne besede področja informacijske tehnologije. Začeli smo z agendom, za digitalno agendo na evropski ravni. Digitalna agenda je pomemben sestavni del Evropske strategije za leto 2020. Sprejem digitalne agende in pa izvajanje digitalne agende je na vsak način del stopnjevanja konkurenčnosti Evropske unije, držav članic in pa posameznih državljanov. Želeli smo spodbujati nacionalne strategije, ki so vezane na digitalno energijo. Zato smo 27. maja hm, na svetu za komunikacije obravnavali tudi vprašanje napredka digitalne agende. In takrat smo. Takrat so posamezni ministri predstavili, kakšno je stanje v njihovih državah. Imeli smo dve pomembni točki na dnevnem redu. Najprej cili v okviru digitalne agende in najpomembnejše prednostne naloge na skupnostni in pa na nacionalni ravni. Druga pomembna točka je bil cilj dostopa do širokopasovnega interneta za vse do leta 2013. Tudi danes je zelo pomemben dan, če govorimo o digitalni agendi. Namreč danes se tukaj organizira prva skupna digitalna oziroma prva digitalna skupščina, ko udeleženci govorijo o tem, kako pripomoči k izvajanju digitalne agende za Evropo. Druga pomembna tema je bila politika spektra, politika frekvenc V tem primeru je šlo predvsem za to, da smo, do, da smo govorili o potrebi po skupni strategiji za frekvence, skupni evropski strategiji za frekvence in da se tudi tukaj odprejo možnosti, ki jih prej ni bilo. Frekvence so tako na nacionalni, kako na evropski ravni pomembno gospodarsko in kulturno dobro, to je pomemben vir frekvence so viri, brez katerih si mobilne komunikacije danes ne moremo predstavljati. Če govorimo naprimer o širokopasovnem eh, internetu, prav tako je si ne, ne mogoče predstavljati GPS in pa druge programe brez frekvenc. Eh, torej, ta eh, program za radijske frekvence je prav tako izredno pomemben za evropsko konkurenčnost Potem pred nekaj meseci je Barack Obama, predsednik Združenih držav Amerike, napovedal, da bodo ZDA sprejele skupno strategijo za širokopasovni internet in ker je to pomembna strategija, Evropa tukaj ne sme zaostajati. Zato je pomembno, da Evropa kar najhitreje sprejme podobno strategijo. v času mačarskega predsedstva nam je skoraj uspelo doseči dogovor o RSPP. Na svetu telekomunikacijskih ministrov smo sprejeli poročilo na to temo in oblikovali smo tudi besedilo, ki temeli na konsenzu. delom bomo nadaljevali do konca predsedstva in želim vam sporočiti, da bomo tudi jutri organizirali dialog v zvezi z eh, frekvencami oziroma z radijskim spektrom. Poročevalec Evropskega parlamenta, komisija in pa predsedstvo bodo vsi zastopani na tem trialogu. Kaj se tiče varnosti, lahko povemo, da ima veliko državljanov Evropske unije danes uh, mobilni telefon ali računalnik, omrežja so med seboj povezana in igrajo pomembno vlogo v našem življenju. In seveda s tem uh, obstaja tudi dostop do raznoraznih zasebnih podatkov v preteklosti je prišlo do um, tehničnih mot, je pogosto prišlo do tehničnih moten in so državljani iz enega dneva na drugega izgubili vse svoje podatke ali pa se je na nedovoljen način dostopalo do njihovih podatkov in to je pripeljalo celo do tega, da je bil omejen dostop do interneta. In uh, agencija Enisa je v takšnih primerih eh, zelo pomembna. Mađarsko predsedstvo je začelo delo v zvezi z Eniso na precej eh, kaotičen način, kajti nismo mogli predvideti, koliko časa bo Enisa še lahko nadaljevala s svojim delom. In eh, v takšnem okolju je seveda težko uh, nadaljevati delo. Torej, to, eh, te razmere smo želeli najprej razjasniti in v času našega predsedstva nam je uspelo doseči dogovor, da se bo delo oziroma mandate ni se podaljšal za 18 mesecev. Naslednji korak bo posodobitev Enise. potrebno jasno določiti njene pristojnosti in seveda tudi um, določiti okvir financiranja. Kar se tiče varnosti, smo na Bažaškem organizirali konferenco na to temo, tam so bile zastopane vse države članice. Na tej konferenci nam je uspelo uh, oziroma uspelo nam je doseči tudi sklepe sveta na tem področju. In a, eh, takrat smo tudi okrepili akcijski načrt Evropske komisije. Pomembno je bilo tudi vprašanje e-uprave. Tako imenovana e-governance. Mm, želeli smo si, da bi te storitve bile dosegljive oziroma dostopne za kar največ eh, je število evropskih državljanov. Želimo, da bi bile za državljane na razpolago dobre in pa koristne storitve e-uprave. Želimo povečati tudi preglednost in to na stroškovno učinkovit način, tudi v tej smeri lahko je bilo storjenih nekaj pomembnih korakov. Potem, kar se tiče Evropski program satelitske navigacije, smo v času mačarskega predsedstva imeli umestno oceno tega programa. Maca smo sprejeli sklepe v zvezi s tem in potem pa še kar se tiče programa Galileo. V zvezi s tem smo pripravili osnutek o PRS, o vladnih storitvah eh, Galileja. Eh, to so potrdili tudi na koreperju včeraj in tudi vi ste eh, razpravljali o tem, če se ne motim. Konec junija bo o tem potekalo pomembno glasovanje v odboru ITRE. Tako da vas resnično prosim, da podprete ta osnutek na začetku mačarskega predsedstva smo obljubili bolj učinkovito, bolj intenzivno sodelovanje z parlamentom. Povedali smo, da se želimo boljši dialog s poslanci in z člani tega odbora. Upam, da nam je to uspelo. Um, upam, da se z menoj strinjate in uh, dovolite, da se sedaj zahvalim zahvalim pri, da se zahvalim nekaterim poslancem za sodelovanje. Najprej se želim zahvaliti gospodu Rojlu, predsedniku odbora ITRE. Zahvaljujem se Katrin Trautmann, gospede Castillo, Gunarju, zahvaljujem se Gunarju Hochmarku, ki je bil poročevalec za politiko radijskega spektra in smo zelo dobro sodelovali z njim. In eh, zahvaljujem se tudi mačarskim poslancem v Evropskem parlamentu, um, Edith Herzog, uh, Andraš Kjurk, uh, Gomeš, Mesaroš. Uh, sodelovanje z njimi je bilo zelo dobro. Sedaj pa se zahvaljujem za vašo pozornost in sem vam na voljo za vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Samo nekaj bi še dopolnil. Sodelovali smo ne samo, z veseljem smo sodelovali ne samo z vama, ampak tudi z vašimi sodelavci. Pogosto smo z vašimi sodelavci dolgo sedeli na srečanjih trialoga in moram povedati, da nam je bilo veselje eh, razpravljati in se pogajati z vašimi sodelavci. In ne nazadnje kolegi, ki so bili prisotni na mačarskem, bodo vedeli, da je to bil zanimiv obisk. Sam uh, imam zelo dober spomin na to konferenco in zato se vam prisrčno zahvaljujem. Sedaj pa so na vrsti uh, kolegi, gospodje Kastile. Hvala. Zelo na kratko. Zahvalila bi se mačarskemu predsedstvu za delo, ki ga je upravilo. Uh, in sicer v povezavi z vsemi temami, s katerimi se ukvarja ta odbor in to že od vsega začetka. Mm, na začetku smo se imeli priložnost srečati na Mačarskem v Budimpešti in vse čas je šlo za zelo plodne odnose, za dobro sodelovanje. Zdaj prihaja obdobje, ko se bo predsedstvo zamenjalo, to se zgodi vsakih šest mesecev in stvar, ki se zgodi, in to vem iz vlastnih izkušenj, je, da eh, vlada ve za obstoj parlamenta. Vlade se namreč ponavadi sestajajo s komisijo, parlament pa je nekaj stranskega. In uh, do sedaj ni imel takšne vloge. Zdaj pa se predsedstva vse bolj zavedajo, da obstaja tudi parlament in mislim, da je to pomembno. V parlamentu imamo priložnost, da dobimo novega prijatelja v svetu, kajti najprej sodelujemo z eno državo, potem z drugo in to delo je vse bolj tesno. Vi ste torej naš nov zaveznik v svetu in zato vas prosim, da pri dosjejih, ki še niso zaključeni, kot pri politiki radijskega spektra in drugih pomembnih politikah, eh, politikah, ki bodo pomembne v naslednjem letu, povezane eh, z raziskovanjem, da torej sodelujete z nami na teh področjih. Še dve stvari bi povedala. Prosim v svetu, kolege iz drugih držav, pozovite, da se bodo tudi trudili za velike projekte raziskovanja, kot je ITER, kot Galileo in tako naprej, in da bodo tudi zadostna sredstva na voljo za te projekte. Da ne bodo sredstva prihajala samo iz nekega okvirnega programa. Drugič pa, treba bi se bilo potruditi za bistveno povečanje, bistveno povečanje, torej do treh odstotkov eh, bi lahko prišli dve, eh, do treh odstotkov BDP-ja, o čemer smo govorili že v Barceloni. Mm, zelo pomembno je, da ko so Združene države išle iz depresije in podvojile, svoj odstotek, da bi to morali storiti tudi mi. Tako bi lahko hitreje in bolj učinkovito išli iz krize in se potem eh, tudi spremenili v največjo gospodarsko moč na svetu. To si želimo za Evropsko unijo in računamo na vas. Hvala. Merci beaucoup, kolegin Madurel. Gospa Madurel je naslednja. Gracias, presidente. Hvala. Tudi sama bi se zahvalila obima ministroma, da sta prišla v ta odbor. Zahvalila bi se jima za njuno delo. Imam pa nekaj vprašanj. Na področju raziskav smo govorili o dveh pomembnih vprašanjih v tem obdobju in sicer o poenostavitvi. Tukaj je prišlo tudi do ocene sedmega okvirnega programa in ne bom uh, šla v podrobnosti. Uh, Rada pa bi povedala naslednje. Pripravljena so bila zelo pomembna poročila s pomembnimi zaključki in v tem smislu bi želela izvedeti, kaj je to predsedstvo naredilo za to, da bi komisija začela izvajati eh, vse te pomembne zaključke. Nekatere je možno začeti izvajati takoj, na nekatere bo treba še malo počakati. Nekaj bi še rada povedala v zvezi s tremi odstotki. Vsi si tega želimo, želimo si gospodarskega razvoja in okrepitve, da bi ustvarjali delovna mesta, vlagali v, v eh, razvoj in raziskave in tako naprej. Torej, ta cilj, ki je bil cilj že do leta 2010 eh, in je bil določen v Barceloni, bi moral biti izpolnen do leta 2020. 2020 in zato potrebujemo številne ukrepe. Nekateri ukrepi so bili uspešni, drugi ne. In katere ukrepe boste pustili naslednjemu predsedstvu, s katerimi se bo ukvarjalo naslednjo, naslednje predsedstvo? Mm, potem ste govorili tudi o eh, pregledu akta o majhnih podjetjih. to je gotovo korak naprej, da se okrepi sektor majhnih podjetij in da postane bolj konkurenčen. Treba pa je zagotoviti kontinuiteto teh politik. Kako mislite, da bi uh, moralo ravnati naslednje predsedstvo? Kakšne ukrepe bi moralo še sprejeti? Pa še nekaj. Govorili ste torej o majhnih in srednjih podjetjih. Tukaj imam nek e, seznam raznih vidikov, ki so bili povdarjeni v času vašega predsedstva. In na področjih, kjer e, ni bilo doseženega zadosti napredka, e, eno od teh področji je prisotnost majhnih podjetij na internetu. Mm, se bodo s tem ukvarjala naslednja predsedstva oziroma kako vi vidite stvari? Gospa Karvaljo, hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila obima ministroma za prisotnost tukaj in za njuno odlično upravljeno delo. Rada bi pa nekaj povdarila. Bila sem poročevalka pri poročilu o poenostavitvah eh, raziskav in inovacij. Eh, zelo podrobno smo sledili uh, tej temi, tudi mađarsko predsedstvo se je s tem ukvarjalo. Imeli smo tudi skupino, uh, v svetu je bila skupina, ki je dobro sodelovala uh, s komisijo in s drugimi ministri. Potem pa se ukvarjamo tudi z uh, finančno regulacijo, s finančnim nadzorom in upam, da bomo lahko v to regulacijo uvedli tudi vse spremembe, ki jih potrebujemo za to, da zagotovimo, da bo poenostavitev finančnih in administrativnih pravil za naslednje, uh, naslednji program za inovacije, torej da bo vse to vključeno. Zelo smo zavezani temu cilju. In s kolegico Pilar del Castillo upava, da bomo imeli nek primerno financiran okvirni program, ki bo dobro deloval. Hvala za vaše delo in za tesno sodelovanje z nami. E, kolega Gjubek. Gospod Girik. Köszönöm a szót, elnök úr, és eh, köszönöm miniszter uraknak a... Hvala. Hvala, gospod predsednik, in hvala oba ministra za vaše predstavitve. Strinjam se s kolegi, ki so rekli, da je bilo mađarsko predsedstvo zelo eh, prijazno do parlamenta, da smo dobro sodelovali. Dobro smo bili vključeni in po šestih mesecih eh, to resnično lahko potrdim. Zelo pozitivno je, da lahko še naprej razpravljamo tukaj z vami. Mačarsko predsedstvo se ne sme eh, bati rezultatov ob koncu tega semestra. Bilo je uspešno. Minister jih je nekaj naštel. Eh, dosegli smo napredek na številnih področjih. Eh, seveda pa o zaključkih nekega eh, predsedstva ne priča samo vlada tiste države, ampak eh, ljudje in pa dosežki v vsakdanjem življenju. Mislim, da smo znali odgovoriti na ključne izzive. Nekaj ognjev je bilo treba pogasiti in dobro ste se držali tudi predvidenih prednostnih nalog. Veliko naredili na področju ustvarjanja novih delovnih mest, preseganja krize. Ukrepi na srednji dolgi rok so bili sprejeti na teh področjih. Torej, glede komunikacij in informacij ter inovacij. Tudi tukaj smo se soočili s številnimi izzivi, uspelo vam je na učinkovit način odgovoriti na nje, eh, tudi kakovostno eh, ste se ukvarjali s temi vprašanji. Zdaj pa še nekaj o prihodnih načrtih. Stvari se z zaključkom enega predsedstva ne končajo, treba bo naprej. In prvo vprašanje, ki ga imam, je o politiki radijskega spektra na področju telekomunikacij. To je eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se je ukvarjalo predsedstvo. Moje vprašanje je, kako bi lahko v prihodnosti harmonizirali uporabo spektra, če upoštevamo, da obstajajo države članice, ki in pa odločitve, ki vplivajo tudi na države članice izven skupnosti. S tem vprašanjem se bodo ukvarjala prihodna predsedstva, ampak zanima me mnenje mačarskega predsedstva glede tega. Drugo vprašanje na področju raziskav in razvoja. Mm, opravili smo pregled sedmega okvirnega programa in tukaj smo videli, da določene države ne sodelujejo dovolj pri eh, raziskavah tukaj obstaja neka vrzel, zato ker nimajo neke osnove, ki bi jim to omogočala. Nimajo osnovne infrastrukture za to in kaj bi lahko naredili, da bi to vrzel presegli, da bi države članice lahko sodelovali na enak način in v enaki meri. Če so potrebna večja vlaganja, potem bi vprašanje postavil drugače, kako bi lahko prihodni program oblikovali tako, da bomo strateške cilje tudi izvajali. Gospod tudi. Merci, monsieur le président, je m'associe au remerciement et au compliment. Hvala tudi sam bi začel s komplimenti in zahvalami mađarskemu predsestvu. Moje vprašanje pa zapravo niti ni zanimivo, je bolj institucionalno, gospod minister. Uh, Eh, predsedstvo, mađarsko predsedstvo je zaključilo ta del trojke eh, v duhu začetka prilagajanja na Lizbonsko pogodbo. In zanima me, ali je ta trojka za vas nekaj zanimivega, ali ste jo res eh, izrabili tudi v duhu delovanja vseh teh zadev, ki so bolj srednjeročne, Eh, narave in ali se vam zdi, da je bilo to res koristno za vaše predsedovanje? Hvala vsem. Eh, naj dam ministru ima še nekaj minut, da oba odgovorita na zastavljena vprašanja. Izvolite. Hvala, kar nekaj vprašanj sem prejel. In vesel sem, da ste rekli, da smo dobro sodelovali s parlamentom. To je bil tudi naš namen. in upam, da vam bom zagotovil odgovore na vaše vprašanje. Torej, eh, tri odstotki, to ste omenjali. Kar nekaj vprašanj eh, se je nanašalo na to. Ta ambiciozen cilj obstaja. Potrebujemo investicije, zavezanost in pa vključenost, da bomo to dosegli. Invest, eh, torej investicije. Vendar pa se pojavlja vprašanje, kdo naj bi vlagal v inovacije in razvoj. Zato sem rekel, da potrebujemo tudi vključenost in pa zavezanost. Industrija bi tukaj morala biti vključena, kajti inovacije so nekaj, kar spodbuja industrija. Eh, vsi se tega zavedamo. industrija uh, bi tukaj morala odigrati ključno vlogo in mislim, da je to za inovacije zelo pomembno. Inovacije in tudi raziskav in razvoj se izvajajo uh, v centrih za inovacije, s tem se ukvarjajo običajni znanstveniki, raziskovalci in uh, so temu zelo zavezani, vendar pa bi morali ustvariti boljše povezave z industrijo. Industrija bi tudi morala se zavezati raziskavi in razvoju. Potrebujemo vlaganja, kot sem rekel, tudi javna sredstva. Moramo pa ustvariti ugodno okolje za industrijo, da bo naklonjena inovacijam. to je izhodišče. Industrija bi morala poganjati inovacije. Tretja stvar pa je vključenost, kot sem rekel. In tukaj bi se navezal tudi na vprašanje, ki je bilo omenjeno po mojem razumevanju. Gre za to, da se vključi vsak deležnik, vsaka država članica, vsaka institucija moramo združiti svoja prizadevanja in si prizadevati za skupne cilje. Uh, kot ste rekli v sedmem okvirnem programu, nekatere države niso dovolj zastopane. Imeli smo že razprave na to temo. Uh, na svetu za konkurenčnost smo razpravljali o tem in organizirali tudi neformalno kosilo, da bi govorili o tem vprašanju. Pobili mm, smo tri komisarje in to je bil rekord. Imeli smo kosilo skupaj in razpravljali smo o tem, kako lahko združimo naša prizadevanja. In tukaj se je pojavilo tudi vprašanje vključenosti držav, ki niso zaenkrat dovolj zastopane. Iskali smo torej rešitve za taka vprašanja in se spraševali o tem, kaj manjka. Mm, tukaj je pomankljiva osnovna infrastruktura, kot je bilo omenjeno. Komisija je obljubila, da bo raziskala ta vprašanja še nadalje. Mislim, da je triodstotni cilj primeren potrebujemo torej investicije tudi z javne strani, potem zavezanost predvsem industrije. Zato pa moramo ustvariti ugodno okolje, kot sem rekel, in pa vključenost, vključenost vseh strani. Vsi skupaj bi morali okrepiti naša prizadevanja, da bi eh, bolj vključili tudi države, ki zaenkrat premalo sodelujejo. majhna in srednja podjetja ter akt za majhna podjetja. To je bilo zelo dobro. Dobro je, da se vse čas ukvarjamo z majhnimi in srednjimi podjetji, da so to naša prednostna naloga. Nikoli še nisem uh, videl vlade, ki uh, ne bi v svojih besedah podpirala majhnih in srednjih podjetij. Ampak vprašanje je, kako to delamo. Sam tudi mislim, da je vse majhno lepo. Ampak uh, moramo ustvariti spet ugodno okolje, da bodo ta podjetja lahko uspešna. Okrepiti moramo njihovo konkurenčnost. Včasih imamo občutek, da veliko govorimo o tem, vendar pa to ni dovolj, ni dovolj samo to, da imamo radi majhna podjetja, ampak moramo ustvariti politike, ki jim bodo naklonjene. V tem primeru mm, mislim, da so pomembne ideje, ki zadevajo majhna in srednja podjetja. Ta podjetja uh, se ukvarjajo s problemom, ne zato, ker so majhna, ampak zato, ker so osamljena. Velika podjetja ponavadi imajo tudi politično zastopanost, imajo svoj političen glas, majhna podjetja pa ne. Potem pa še nekaj o poenostavitvi. Eh, tukaj je bilo upravljenega kar nekaj dela. Hvala ker ste to potrdili, to delo je bilo naporno, poenostavljanje je po eni strani upravno vprašanje, administrativno vprašanje, po drugi strani pa tudi politično, gre za zaupanje. In mislim, da je dobro, ko je tudi politična raven dovolj zastopana. To vodi še do zadnjega vprašanja, do našega pristopa, ali ta deluje in kako deluje pri ponostavljanju smo imeli zelo dobro sodelovanje uh, z vsemi, torej med vsemi tremi predsedstvi, španskim, belgijskim in pa mačarskim. In tudi pilotni projekt, ki smo ga. Uh, torej projekt za aktivno in zdravo staranje je tudi pomemben predsedstvo je nekaj, česar se učimo. Veliko smo se naučili tudi med tem predsedovanjem in bilo je zelo koristno. Še ena stvar, nekaj osebnega bi rad povedal. Zaradi našega sodelovanja eh, s španskimi in belgijskimi kolegi. Vedno smo namreč dobro sodelovali, se pogovorili o vprašanjih. Zaradi tega je bilo delo tudi lažje. Prejšnji teden smo razpravljali o tem, kako uporabiti vire v posameznih regijah in pospešiti inovacije. Tam sta bila tako belgijski kot španski predstavnik V Debrecenu smo imeli to srečanje in smo si ogledali številne posamezne projekte. Bomo pa še nadaljevali eh, eh, s uh, uh, sodelovanjem. Zelo sem bil zadovoljen z delom v našem triju in se vsem skupaj tudi zahvaljujem za vaše sodelovanje in pozornost. Képviselő hölgyek és urak a eh, kérdéseiket. Fála, vaše, za vaše vprašanja, spoštovani poslanci. Začel bom z majhnimi in srednjimi velikimi podjetji in s tem, kako rešiti njihovo prisotnost na internetu. Dejstvo. Da, oziroma vprašanje, ali ima neko podjetje danes spletno stran ali ne, je ključnega pomena. Če nisi dosegljiv na internetu, potem to jasno pomeni. Cirkitus je še enako, je še hotar, da je enako petor. Potem je to prav gotovo slabše za tvojo konkurenčnost. Zato je pomembno tudi to, da um, se to uredi, potem je možno doseči tudi napredek. Sprejem nacionalnih strategij tu igra prav tako pomembno vlogo. Naj vam pojasnim mađarski primer. V zadnjem času smo se ukvarjali z vprašanjem registracije novih domen. To smo minimalizirali, zato smo odstranili kar največ administrativnih bremen in MSP lahko sedaj eh, hitro registrirajo svojo domeno na internetu. Tudi to je del digitalne agende. Potem, kar se tiče političnega programa in pa programa radijskega spektra. obstajajo države članice, ki mejijo na tretje države in eh, to ima potem tudi praktične posledice. V času šestih mesecih smo veliko govorili o teh vidikih. Evropska strategija za frekvence bi morala biti sprejeta kar se da hitro, dosje je pred nami in uh, ta bi ponudil tudi rešitev tega problema. V tem dosjeju se predlaga pragmatično usklajevanje teh frekvenc in uh, na VRC, naslednji svetovni konferenci na tem področju, uh, bi se morala Evropska unija dobro pripraviti. Na ta način bomo dobili rešitve. dobro sodelovanje trojčka predsedstev. Nekdo je vprašal tudi o tem. Lahko rečem, da je sodelovanje bilo dobro. V pripravljalni fazi smo dobro sodelovali z Belgici, eh, prevzeli smo dobro pripravljene dosjeje, eh, se sedaj končuje. No, z polskim predsedstvom, ki bo prvo v naslednjem trojčku, pa že sedaj tesno sodelujemo. Seveda bomo sami aktivno delali še do 30. junija, tako bomo naprimer jutri imeli trialog o politiki radijskega spektra. In tudi prihajajoče polsko predsedstvo je bilo povabljeno na ta dogodek. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Še enkrat se zahvaljujem ministrom. Tega ne bom ponavljal, ampak samo še ta prošnja, da se, tudi v imenu, da se zahvalite tudi svojim sodelovcem v našem imenu. Prav gotovo se bomo v različnih priložnostih še enkrat srečali. Predvsem pa je pomembno to, da imamo sedaj novega prijatelja v svetu, kakor je povedala kolegica, kajti veliko. Uh, je še problemov pred nami in uh, vsak, ki pomaga učinkovito reševati te probleme v duhu pozitivnega razvoja gospodarstva, je naš prijatelj. Potrebno je razmisliti o tem, kako lahko gospodarstvo razvijati naprej. To je potem tudi uh, dobrodošel prispevek. Hvala lepa.